We will now start the Dobro, začeli bomo zdaj zasedanje odbora za razvoj. In sicer bomo govorili o posledicah gospodarske in finančne krize za države v razvoju in razvojnem sodelovanju. Det er uh, veldig spesielt for meg å kunne invitere Guttorm Skjeldrup hit. Så jeg ønsker deg hjertelig velkommen. I'm also very happy to... Veliko veselje in zadovoljstvo mi je tudi, da lahko predstavim Aminato Traore, malika, pisateljica, političarka in aktivistka. Bila je ministrica za kulturo in turizem od leta 1997 do leta 2000 in je nekdanja koordinatorka razvojnega programa Združenih narodov. Ona je trenutno tudi koordinatorica foruma Por Otre Mali za drugačen Mali in obenem je prominentna kritičarka globalizacije. Naš drugi gost pa je prihaja iz Mednarodnega denarnega sklada in je namestnik direktorja skladov za Afriko, prej pa je bil zadolžen za politiko skladov za države z nizkimi dohodki v okviru IMF-a. Že na samem začetku sem rekla, pa naj ponovim, z veseljem pozdravljam tudi Günterma Šefeka, profesorja z Norveške za gospodarsko in poslovno administracijo. Gospod profesor Šeltrop, je vodja vladne komisije na Norveškem na temo nelegalnih denarnih tokov, ki je izdalo letos svoje poročilo, na katerega se bo osredotočil v današnji predstavitvi. Gre za ilegalne denarne tokove v državah v razvoju. Pozdravljam tudi direktorja globalne finančne integritete, to je gostujoči profesor na Centru za mednarodno politiko. Gospod Belke je avtor Kapitalizem Ahilova peta, to je knjiga, ki govori o kapitalizmu. Več let sodeluje pri obravnavanju pranja denarja in zadevnih vprašanj, zlasti kar zadeva države v razvoju in države v tranziciji ter njihov vpliv na zahodne interese. In tudi o tem bo govoril danes popovdne. Ne na zadnje pa z veseljem pozdravljamo tudi Pedra Devasko Selos, ki je koordinator iz IFAD-a, Mednarodnega sklada za razvoj kmetijstva. On bo govoril o pomenu nakazil v države v razvoju. On prihaja iz ECOS-a, kjer je na vrhu G20 predstavil svoj prispevek in z veseljem ga pozdravljamo v naši sredini. Zdaj predajam predsedovanje svojemu kolegu na moji levi, ki bo vodil razpravo. Muchas gracias, señora presidenta. Ya le he dicho antes que donde quiera que esté usted es la presidenta. Yo... Hvala, gospod predsedujoča. Kot sem povedal že malo prej, ne glede na to, kje ste, vi ste tisti, ki ste predsedujoče, jaz vas bom samo za nekaj trenutkov nadomestil. Tudi jaz pozdravljam naše goste danes, zlasti gospod Traore, ki se ji še posebej zahvaljujem za sodelovanje. Se bomo imeli prav danes obravnavo posledic gospodarske in finančne krize. Gospodu Plantu pa zdaj najprej predajam besedo za 15 minut. Chairman, Hvala, gospod predsedujoči, pozdravljeni. Hvala za to priložnost, da ste me povabili v vašo sredino, zato da govorimo o posledicah gospodarske in finančne krize v državah v razvoju. IMF je zelo zaskrbljen zaradi najhujše gospodarske krize od druge svetovne vojne naprej, saj to sili veliko ljudi pod prak revščine. 8 do 10 milijonov ljudi lahko pride in zaide v revščino, če se svet ne bo hitro odzval. In to ni sprejemljivo. IMF je vodilni na svetu pri opozarjanju na posledice te krize v državah v razvoju. Zagotavljamo nasvete našim državam, ki imajo nizke dohodke, glede tega, kako naj se soočijo s krizo. Pozivamo k povišanju sredstev za to, da se ta sredstva namenijo zlasti za zdravstvo in izobraževanje in najbolj ranljivim skupinam. In moramo zagotoviti sredstva, ki bodo cenejša in bolj fleksibilna. Osredotočamo se na podsaharsko Afriko. In večino vam bom govoril o tem, ampak to se nanaša tudi na vse ostale podobne države po svetu. Afrika je bila priča velikim nemirom. Med letom 2002 in 2007 je proizvodnja v Afriki rasla za kašnih 6,5 odstotkov in kar je bila najvišja gospodarska stopnja. Inflacija pa je padla na zelo nizko raven, skoraj v vseh državah. Ampak potem sta prišla dva globalna šoka, ki sta prizadela Afriko. Prva, povišanje cen hrane in goriva, zgodaj leto, leta 2008. In to je predstavljalo izziv za varno preskrbo s hrano. Konec leta 2008 pa se je začela velika recesija. Proračuni so bili že tako obremenjeni zaradi visokih cen hrane in goriva. Zdaj pa prihaja do krčanja izvozne rasti in vedno manj nakazil iz tujine. Proizvodnja naj bi se povečala samo za en odstotek v letu 2009 v Afriki, prvič v tem desetletju pričakujemo, da bo povprečni dohodek na prebivalca upadel. Recesija pa ni udarila povsod enako. Bolj hude posledice so naprimer v državah, kot je Južna Afrika. Zelo prizadete so bile tudi države, ki so odvisne samo od enega izvoznega artikla, naprimer diamanti, nafta in podobno. Regije, ki so najbolj prizadete, pa so priča v padu s tem, ko upada tudi pomoč. Ranljiva Afrika je, ranljivost Afrike je še vedno na visoki ravni. Kako se torej afriške države odzivajo na krizo? Najhitrejši odgovor bi bil bolje kot v preteklosti prejšnjih podobnih razmerah je bilo manj manevrskega prostora, veliki proračunski primankljaji so pustili države zelo ranljive v preteklih krizah. Dolgovi so bili visoki, prihranki nizki, zato so se morali poslužiti strožje politike in so morali racionalizirati porabo in nadzirati tudi tuje izmenjave. Ampak to so bili napačni odzivi na krizo. Zdaj je drugače. Večino afriških ekonomij je bilo v boljšem stanju na začetku recesije. Prišlo je do rebalansov proračuna in kar nekaj zmernih preseškov je bilo zabeleženih zaradi nedavnih pobud za zmanjšanje dolgov se je regija lažje spopadla s to krizo in prišlo, zato je prišlo do oblažitve krize. Bolj ugodno izhodišče je številnim tem državam pomenilo, da lahko ublažijo tudi proračunske primankljaje, ki naj bi se v treh od štirih afriških državah zdaj povečale. Vsaka država razmišlja, kako bi spodbudila domačo domače povpraševanje. Omejuje tudi porabo za razvoj. Naprimer, Botswana in Tanzanija proizvajajo več in več vlagajo v razvoj. Na pomoči stojine se bom vrnil še kasneje, ampak tudi ta se povečuje. Tudi tveganja so ostala na nizki ravni. Menjalni tečaj je eden od ukrepov, ki ga upoštevajo, vendar se niso, niso uporabili strožjih politik, kot je zamrzovanje cen in podobno. Tako da smo bolj previdni pri optimizmu za leto 2010 v luči odzivov na politike v podsaharski Afriki, Napovedi kažejo, da bo gospodarska rast zrasla za nekoliko več kot 4 odstotke. Vseeno, pa če ne pride do globalnega oživitva gospodarstva, lahko to negativno vpliva tudi na te države. Zato moramo biti nenehno previdni, tako mi kot vlade v Afriki. Vračanje v globalno okolje pred recesijo ne more biti samo po sebi umevno. Potrebovali bomo nove gonilne sile za gospodarsko rast v obdobju po krizi. Izboljšati bo treba poslovno okolje, izboljšati delovno produktivnost in tudi vladni sektor bo moral postati bolj učinkovit. Zato bo potrebna močna tehnična podpora še dolgo časa po koncu sedanje krize. Pa si pogledamo, kako se je IMF odzval na krizo v Afriki in podobnih državah. Povečali smo finančna sredstva, močno smo povečali koncesionarne finance in od septembra naprej smo dodelili nova sredstva in sicer 3 milijarde dolarjev leto 2009 v primerjavi z 1,1 milijarde za leto 2008. In nameravamo narediti še več. Posojila bomo povečali do 17 milijard do leta 2014 in večina teh posojil bo izplačanih v naslednjih dveh letih. Podvojili smo naše posojilne ovojnice tem državam. Naše finance postajajo tudi cenejše. Ničelna obrestna mera bo veljala do leta 2011, pa tudi kasneje bomo imeli nekaj podobnih ugodnosti. Posebne pravice za črpanje finančnih sredstev bomo ravno tako dodelili in države podsaharske Afrike so dobile namenjene, namenjene sredstva v višini približno 12 milijonov. In kar nekaj teh držav uporablja blažila za odziv na posledice te finančne in gospodarske krize. Uporabljamo različna oziroma ponujamo različna posojila z različnimi merili in pod različnimi pogoji, zato da se odzovemo tako na kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne za, potrebe za finančne, finančna sredstva. Saj zato se želimo doseči bolj trajnostni odziv na krizo. Spreminjamo tudi pogoje za naše posojila pri nekaterih posojilih sploh ne bo pogojev. Pogoje smo precej usmerili v ključne elemente pri vseh posojilih. Programi IMF e prav tako ne bodo zajemali zavezujočih pogojev za strukturiranje. S tem želimo spodbuditi njihova gospodarstva. Tudi roke smo omilili, zagotovili pa bi radi tudi konjunkturne politike. Programi, ki jih spodbujamo v teh državah, vključujejo programe za zdravstvo in izobraževanje. Ena tretjina teh programov naj bi, naj bi imela za cilj povečanje socialne porabe. V Gani, naprimer, ohranjanje programov za socialno varnost in Tudi učbeniki so del programov. Pa še veliko je takih primerov. Želimo doseči tudi bolj fleksibilen pristop do dolgov, zato da naj bi se infrastruktura prav tako povečevala. Vemo, da kar nekaj držav je priča premalo infrastrukturi. Investicije so zelo pomembne in države, ki so manj ranljive za dolgove, za velike primankljaje, si bodo lahko posoje, izposojale več finančnih sredstev. Vse to so ukrepi, s katerimi želimo zagotoviti, da se te države na konstruktiven način soočajo s to krizo in s tem želimo zagotoviti srednjeročno rast. Kaj pa je potrebno narediti v mednarodni skupnosti. Veliko teh držav bo ostalo odvisnih, odvisnih od teh pomoči in od nakazil iz tujine. Zato mednarodne finančne institucije morajo še naprej zagotavljati pomoč. Ocenjujemo, da naj bi te države potrebovali 50 milijard dolarjev dodatnega financiranja. IMF e lahko zagotovi kakšno tretjino teh sredstev v obliki posojil. Druge mednarodne institucije pa prav tako zagotavljajo svoja sredstva. Ampak vsi akteri morajo biti aktivni, če želimo doseči milenijske razvojne cilje. Zlasti, če želimo izpolniti zaveze iz Glen Eagles. Dovolite, da izpostavim še nekaj točk. IMF e že od samega začetka ugotavlja, da bo ta kriza imela velik vpliv na države v razvoju in države z nizkimi dohodki in da bo to vplivalo na doseganje tisočletnih razvojnih ciljev. Tik pred krizo so se te države dobro razvijale, potem je prišla kriza in zdaj potrebujemo veliko ukrepov boj za doseganje tisočletnih razvojnih ciljev se mora nadaljevati in zato moramo sprostiti proračunske omejitve v nekaterih te, teh držav in manevrski prostor je na voljo. Zdaj je čas, da se porabi tisti denar, ki smo ga dali na stran za hude čase. IMF je v zadnjem letu kar nekaj sredstev namenil za te države. Ampak ne moramo sami delovati na tem področju. Mednarodna skupnost mora prav tako zagotoviti svoj del mednarodnih sredstev. Hvala, gospod predsedujoča, da ste mi dali besedo in da ste mi dovolili spregovoriti pred tem odborom. Eh, Hvala lepa. Um, naslednja dobi besedo gospa Tori. 15 minut. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zelo sem vesela, da sem lahko danes tukaj in da sem prisotna v tej razpravi o oceni posledic krize v revnih državah, zlasti v Afriki. Naj pripomnim, smo priča sistemski krizi. Tu se postavlja kot problem zlasti padec dobičkov. In kot je gospod Plant ravno kar povedal, je to pomembno tudi za Afriko. Druge krize eh, pa še vedno obstajajo, vendar pa ne dobijo toliko pozornosti od vedno praktično se soočamo z razvojno krizo, s krizo kritične misli in s krizo demokracije. Preden se je ta sistem zrušil, se je gospodarska kriza pokazala tudi na področju surovin. Potem eh, posledice eh, programa prilagajanja eh, svetovne banke so povzročile brezposelnost oziroma zelo nizke plače za milijone ljudi. Sledila je prehramljena kriza, ki je bila posledica zmanjšane dejavnosti kmetijstva in tako ni bilo več mogoče prehraniti ljudi. Potem je tu še ekološka kriza, ki jo spremljajo tudi dezertifikacija suše eh, in eh, izsekavanje eh, gozov. Potem je tu socialna kriza, ki se vidi z razpadom družb in skupnosti, potem je tu kriza identitete in pa tudi moralna kriza. Moralno krizo pa vidimo najbolj v obliki tekme za bogatstvom in materialnimi dobridami. Najbolj zaskrbljujoča od vseh teh kriz pa je ustrajanje na trenutnem razvojnem modelu in ta trenutni model je eh, ustvaril ta splošni kaos. Kajti trenutna situacija je kaotična. Strinjam se s tem, da je teh šest odstotkov, o katerem govorijo Eh, od katere gorijo vlade, teh šest odstotkov bi prav želeli začutiti tudi eh, v naših državah v obliki eh, štipendij, v obliki pomoči družinam, v obliki štipendij, tako da bi mi lahko obdržali svoje otroke doma, da se ne bi utapljali pred vrati Evrope. Ko slišim, da bodo po tej krizi sredstva Eh, svetovnega denarnega sklada še povečane s tem, da bi eh, pomagale tistim, ki so krizo povzročili in kjer ni bilo eh, najdenih pravih odgovorov za krize. Skratka, z naših domov smo lahko ugotavljali, da ni bilo mogoče najti tisto malo denarja, ki bi ga potrebovali za to, da bi se soočili z lakoto, ampak eh, našel se je pa potrebni denar za to, da se rešujejo banke. In evropski državljani do, dobivajo po, pomoč, eh, pomoč, ki je pa mi v Afriki nismo mogli dobiti. In močni v, na tem svetu so začeli pomagati svojim bankam. Ampak kaj zamirijo ljudi bankam? Eh, ljudje zamerijo bankam v bistvu isto, kot mi zamerimo mednarodnemu denarnemu skladu. Svetovni oziroma mednarodni denarni sklad eh, se ni nikoli odzval na gospodarska kriminalna dejanja v Afriki. Nikoli se ni govorilo, zakaj in kako, ampak v določenem trenutku je enostavno bilo treba liberalizirati, privatizirati in začeti izvajati vse vrste pritiskov na centre odločanja v Afriki. Ampak ta eh, proces je tisto, kar je povzročilo tudi krizo demokracije. Naj postavim to, kar pravim v kontekst. Danes sem še toliko bolj zadovoljna zato, ker ker se ta proces povezuje tudi s kontekstom padca berlinskega eh, zidu. To je za nas pomemben trenutek. Od tega trenutka so nam začeli govoriti, da je konec diktature, da je prišel čas, da se odpremo, da je prišel čas, da se labiliziramo, demokratiziramo, tako da bi končno tisti razvoj, ki se ni mogel zgoditi prej, da bi ta razvoj lahko zaživel, kaj ti rekli so, tako boste imeli možnost kontrolirati svoje izvoljene. Ampak mi ne kontroliramo svojih izvoljenih. Lahko se pobijamo, eh, kolikor se hočemo, kot je to bilo v Gvineji. In uh, hudo breme nosijo eh, ženske, ki jih posiljujejo, ampak vse to se dela v imenu razvojnega procesa, ki ga v bistvu obvladujejo multinacionalke. Mi smo ogrožena ljudstva, mi smo ogrožena ljudstva v tem smislu. Sedaj, ko vam govorim, je ogromna večina afričanov, ki ne vejo niti za katero krizo gre. Nihče ne govori o krizi v Afriki, kajti mi smo v krizi, pri nas je kriza stalna. In sedaj, ko je prišlo do te priložnosti, ko je ta situacija na Zahodu prisilila dober del javnega mnenja in pa zahodnih voditeljev, da dvo, dvomijo o tem, da bi ta sistem bil brez napake, In ali je to sedaj priložnost, da še globlje zabijajo zrebel pri nas in rečejo, bili ste sicer že na dobri poti, ampak treba je narediti še več, da ne zgubimo produktivnosti. Ampak v dobro koga? Stopnja rasti, ki smo jo beležili v nekaterih sektorjih eh, Eh, rudarskem, turističnem. Ampak ta eh, stopna rasti ni koristila življenju ljudi niti najmanj. In zato je prišel trenutek, da izkoristimo to krizo, istočasno pa tudi, da eh, izkoristimo izkušnje teh 20 let demokratizacije. Pri nas sicer poskušamo brez uspeha, ampak vse to poskušajmo izkoriščiti zato, da nehamo misliti o Afriki kot eh, velikem izgubarju v globalizaciji, da nehamo razmišljati o Afriki kot o propadlih državah. Jaz mislim, da je Afrika tista regija tega sveta, ki omogoča s prstom pokazati, dokot lahko ta eh, sistem gre v uničevanju človeških življenj in ekosistemov. Afrika je eh, dokaz in Afrika je tudi vzvod za to, da se bodo bogate države in novo razvijajoče se države eh, izvlekle iz te križe. Name ta vprašanja, eh, ta problematika novih eh, držav, novo razvijajočih držav ne dela posebnega vtisa in me ne skrbijo te države. Mene danes skrbi ta ponižujoča situacija, ta ponižujoči pogled, ki ga ena regija eh, tega sveta usmerja v Afriko. Kajti, če bi vsaj nam povedali, o kakšnem razvoju govorijo. Mi smo poskušali oblikovati ta razvoj, ampak ne uspemo. In ta kriza bo mogoče za nas priložnost, da pojasnimo, kaj je ta razvoj. Ta razvoj, ki nam ne omogoča sorovin v Afriki spreminjati tako, da bi prinesle dodano vrednost, ki nam ne omogoča realizirati te deklarirane demokracije nam rečejo samo uh, volite za nje, potem bo pa vse boljše. Gre za legitimizacijo vodilnega razreda, ki bo pozneje odgovoren za izvajanje istih neoliberalnih reform, ki so uničile delovna mesta, kmetijstvo in ki so uničila prve začetke industrije, ki smo imeli, ki so uničile tudi eh, obrtništvo naše kulture in kmetijstvo. Jaz sem obupana kot ženska kajti danes vem, da so ženske tiste, ki svojimi življenji plačujejo za to krizo. Kajti od jutra do večera ženske delajo za to, da bi ponovno uh, združile socialno tkivo, ki so ga raztrgali Svetovni denarni sklad oziroma Mednarodni denarni sklad in pa uh, Svetovna banka. Se upravičujem, to niso osebna vprašanja, ampak tu postavljamo vprašanja, ki bi si jih vsi morali postavljati. Ali smo res eh, neka rasa, ki ne uspe uspehi tam, ko drugi uspejo, ali pa je sistem tak, da ima toliko pomankljivosti in da ta sistem povzroča probleme na ravni planete. E, in zato moramo danes razumeti, kaj se je Afričanov zgodilo glede na to, da e, se e, je ta problematika pojavila na svetu. Svet Mednarodni denarni sklad ne more več imeti istih politik, kot jih je imel do sedaj. Tri četrtine, skratka bistvo dela Eh, mednarodnega denarnega sklada se bo ukvarjalo z Afriko brez Afričanov. Mladi eh, in ženske, ki emigrirajo, sploh ne vejo, kaj je to eh, mednarodni denarni sklad. Eh, ampak ne gre samo za mednarodni denarni sklad, gre tudi za Evropo. Eh, liberalna Evropa, ki danes praznuje padec eh, Berlinskega zidu, ali ne postavlja novih zidov za nas, ali šengenski prostor ne predstavlja novih zidov gre tudi za to, da moramo na to upozoriti G20. Eh, Ali GDP ne predstavlja novi zid? Sploh ne govorimo o konkurenci, ampak eh, v bistvu je gospodarstvo tisto, ki naj bi omogočalo vstopnico v dvor velikih. Med, eh, mednarodne institucije so tiste, ki sedaj nadomestajo Združene narode, ki s tem, da povejo, kdo lahko kaj naredi, kdo česa ne sme. Bistveno vprašanje je vprašanje upravljanja na svetovni ravni. Na lokalni in regionalni ravni ne bo nikoli demokracije, če ne bomo uredili tega uh, problema odnosov med velikimi mednarodnimi institucijami, razvitimi državami, novo razvijajoče se med državama in vsem ostalim, kar predstavljamo vsi mi ostali. Uh, sama uh, lahko govorim o tem zato, ker prihajam iz Malija in naši otroci morajo oditi zaradi eh, situacije, ampak kam ne grejo, da bi lahko normalno živeli. Takrat, ko vas z vseh strani obkrožajo, svet je postal zapor, svet je postal ogromen zapor, kjer so bogati zabarikadirani pri sebi doma in Tu so potem še eh, sporazumi o vračanju, s katerimi zahtevajo od naših voditeljev, da, posta, da postajajo ječari naših držav. Kajti naši voditelji so samo še ječarje. Potem so tu še EPA. Eh, ti sporazumi eh, zahtevajo od afriških držav, da se liberalizirajo. Liberalizem je lahko dober, ampak ne pri nas. In Afričani in zlasti afriške ženske plačujejo zelo visoko ceno eh, za ta liberalizem. Hvala lepa. Gracias, Hvala lepa, gospa Traore. Zdaj je čas za komentarje. Eh, lahko postavljate vprašanja. To so zelo strastni izvedenci, kot ste slišali, strastni na različne načine. Um, Aminata Traore. Nekdo mora začeti. Nisem bil pripravljen na ta ognjemet gospe eh, Traore. Slišali smo veliko ugotovitev in tudi veliko obtožb. E, imam vprašanja za oba govornika. Najprej vprašanje predstavniku Mednarodnega denarnega sklada. Upam, da e, ne bom kontradiktoren, kajti nasprotje je že nastopilo med obema prvima govornika. V koliki meri, gospod Plant, se strinjate z izjavami gospe Traore? Med vsem in nič, ali obstajajo formule, ki bi bile praktično izvedljive? Sam sem del reformističnega gibanja. Ali lahko stvari izboljšamo? na podlagi obstoječih struktur. To je prvo vprašanje. Ne bom šel tako daleč, da bi kar poprek obtoževal mednarodni denarni sklad. Vem, da je politika tega sklada v 80-ih letih imela vpliv v Afriki. Vpliv, ki, je spremenil politi, eh, ki se je potem spremenil oziroma spremenila se je tudi politika sklada in potem kar jaz mislim. Vedno pa opažamo, da ni spremljanja politika mednarodnega denarnega sklada. Če obstaja proračunsko ravnotežje, ni politike na, ra, na strani Eh, denarnega sklada, da bi se odzvalo eh, na socialne posledice. In tako ni napredka. Mislim pa, da imajo tudi donatorji določeno odgovornost. Od, eh, odločeno je bilo, da bodo dali 0,7 DP-ja za razvoj. To so obljube tudi iz leta 2005 do leta 2005. 15, ampak vidimo, da te obljube ne bodo izpolnjene dane leta 2005. In potem imam še vprašanje za Aminato Traore. Obstoječe akti, kot je sporazum iz Kotonuja, ali ti sporazumi, ti akti ne predstavljajo zadostne podlage, da bi bilo mogoče izvajati drugačno politiko na primer sporazum iz kotonuja eh, predvideva možnost drugih sporazumov z eh, zasebnim sektorjem tudi z civilno družbo. Vemo, eh, v kolikšni meri je bila Afrika proti temu, da se civilna družba vključi v sporazum iz kotonuja. Evropa je ustrajala na tem, da se to vključi. Če sem vas prav uh, razumel, je Evropa prav naredila, da je na tem ustrajala. Kaj ti uh, Eh, civilna družba je tista, ki je zelo pomemben, zlasti v državah, kjer upravljanje, kjer vlada ni dovolj eh, močna. In v takih primerah se država ne more odzvati na vse izzive, ki jih vladanje predstavlja. In to je potem tudi razlog za revščino. Revščina, ki je tudi izvor vseh slabih posledic toliko za začetek te razprave. Poskušal sem eh, najti nekaj elementov, nekaj kamenčkov, da bi sestavil mozaik. Eh, name so veliko tist naredile vaše trde besede, ampak kot politični akteri ne moremo ostati brez odgovora glede na revščino, ki ste jo opisali, glede na stisko, ki ste jo opisali. Malo želim. Imam vprašanje za gospoda Planta. Opisali ste v svojem govoru vse napore, ki jih ulaga eh, mednarodni denarni sklad da bi pomagal razvoju ampak zadnji, eh, eh, v Afriki. Ampak zadnji krat, ko sem pogledala številke, to je bilo sredi septembra, sem videla 1,60 odstotka posojil ki so bile namenjene Afriki. Vseeno bi želela vedeti točno, katere so države, ki so dobile eh, kredite in koliko so dobile. Zanima me, kdo je eh, kaj imel od teh 250 milijard evrov. Kolikšen delež je dejansko bil namenjen Afriki? Senjor Kažmarek. Pani przewodnicząca, ja chciałem wziąć w obronę demokracji. Gospod Kaszmarek, hvala gospod predsedujoči. Dovolite, da branim proces demokratičnih sprememb. Ne moram se strinjati s tem, kar je bilo povedano, namreč, da demokracija ošibi ali oslabi potencial za razvoj. Seveda, ko govorimo o Nemčiji, demokratizacija, ni pripomogla k gospodarskemu razvoju oziroma ni razrešila vseh problemov. Zdaj, ko praznujemo 20-letnico paca berlinskega zidu, se moramo spomniti, da 1,5 milijona ljudi je prešlo z vzhoda na zahod. Toliko ljudi je emigriralo. Povprečna plača pa je na vzhodnem delu Nemčije še vedno nižja kot na Zahodu. Demokracija ni zdravilo za vse in ni rešitev za vse težave. Jaz prihajam iz države, ki je bila včasih zelo revna. To je država, v kateri so reforme pripomogle k gospodarskim spremembam in vse to je bil, bila posledica uvedba, dem, uvedbe demokracije kot rečeno, demokracija ni neka čarobna pal, palica, s katero raz, lahko razrešimo prav vse težave. Ampak moramo govoriti o izgradni demokratičnih zmogljivosti, o krepitvi inštitucij, zato da bodo imeli lokalni voditelji na voljo instrumente za to, da se izkoristi demokratični potencial. Ampak glavni predpogoj je sodelovanje in udeležba ljudi. Tiste vlade, ki nimajo demokratične legitimnosti, ne morejo razrešiti svojih težav. Seveda lahko rečemo čisto odkrito, da smo včasih prepočasni pri reševanju težav, ampak za to ni kriva demokracija. Senor Kašman, Um, Hvala lepa in opravičilo ljudem, ki so že imeli svoje predstavitve. Prišel sem pred nekaj minutami. Vendar pa bi se vam rad zahvalil, da ste prišli sem, da ste nas nagovorili na, v tako odkrit način. Uh, v politiki pogosto ljudje pridajo v to hišo v parlament in nam govorijo stvari, ki jih mi hočemo slišati in zamovčijo um, oziroma povejo stvari, ki so boleče na zelo mehak način, da jih lahko pogoltnemo. V tej hiši se govori o demokraciji. Ampak kaj je demokracija, če ne nahrani ljudi, če ne daje vode otroku, če ne daje zdravil otroku? otrokom, ženskam, ki bi lahko umrle ob porodu. Skratka, zagotoviti momo, moramo, da so demokratične institucije čim bolj demokratične, da, da spoštujejo eh, človekove pravice, eh, državljanske svoboščine, človeško dostojanstvo. Prav imate, zgradili smo zidove eh, kapitala, in drugačne. Tako da premalo tokov prehaja v države, ki to potrebujejo. Nekako kot da moramo najprej poskrbeti zase, preden eh, lahko in smo sposobni poskrbeti za koga drugega. Ljudje v tej hiši enostavno ne prevzemajo inicijativ. Tudi migracije bodo vedno obstajale, vedno dokler bo nekdo čutil, da mora zapustiti državo, da si zagotovi boljše življenje. In še teže je to za ljudi, ki jih ta človek pusti za sabo. Tega ne smemo pozabiti. Um, sredstva, ki se vračajo v države v razvoju, uh, so veliko višja, kot so dejansko sredstva uradnih pomoči. Te migracijske tokove bomo lahko ustavili le, če se bomo dobro spopadli z pomembnimi stvarmi. Gre za investicije, gre tudi za uh, tragične uh, učinke uh, podnebnih sprememb, ki se dogajajo zdaj, ne v prihodnosti. Gre pa tudi za to, da moramo prepoznati, da se, da se moramo znebiti revščine, mučenja, vojn uh, in drugačnih kriz, kajti tudi to ljudi spodbuja k odhodu iz svojih držav. Tako da še enkrat se vam zahvaljujem, da ste prišli sem in nas spomnili na vse to. Um, apeliram na vas, da nadaljujete v istem tonu, da se ne omehčate na noben način. Včasih namreč le z, um, z glasnim govorjenjem lahko uh, podremo babilonski stolp. Slišali smo tudi odličen, um, por, odlično poročilo profesorja Narja Woodsa, ki je govoril o novem denarju, ki bi ga lahko dali na razpolago, eh, ki izhaja iz gospodarske in finančne krize. Torej, krize, ki je nastala iz pohlepa eh, in iz pohlepa, ki se nikoli ni bil sposoben ukvarjati s problemi. Um, zelo velik vtis ste name naredili tudi vi, gospa predsedujoča z novim denarjem, ki je bil namenjen afriškim državam. 86 odstotkov menda je bilo, um, je bilo namenjenih razvijajočim se gospodarstvom. Zanima me, ali mednarodni denarni sklad ali Svetovna banka ali bi bila bolj učinkovita, če bi imela boljšo reprezentativno bazo. In kaj mi, parlamentarci, moramo zahtevati od mednarodnega denarnega sklada, da se bodo kritike eh, nekoliko znižale, da bodo glasovi bolj pozitivni? To, kar vam govorim, gospa Traore, ni le kompliment, to je fakt. Ljudje namreč ne razumejo, niti predstavljati si ne morejo, kako je, če vidiš sina svojega edinca, ki zapusti državo iz samo enega razloga, iz, iz, ki zapusti razlago in državo in njegov in to, kar ga bo čakalo, je m, mm, prihodnost, ki je nepozna, ki ni svetla, um, za sabo pušča mater, uh, torej žensko, ki bo za njega najbolj zaskrbljena. Hvala. Si no hay más preguntas, yo eh, quería hacer. Če ni drugih vprašanj, bi tudi sam želel postaviti vprašanje. V zadnjih dveh um, um, predstavitvah, pred petimi leti, bi težko slišali kaj podobnega. Učinki krize so namreč tako veliki, da moramo cilje naše notranje politike in našega proračuna sprostiti. Če pomislimo, kako se je doslej razvijala um, zgodovina mednarodnega denarnega sklada, to nam pove, kako globoka je kriza, v kateri smo, če to slišimo tudi od IMF-a. Potem nam je gospa Traore rekla tudi nekaj, kar Me je zelo prizadelo in moram še enkrat izraziti. V Afriki gre za konstantno krizo. Torej ne gre za krizo, ki je nastala zdaj ali za posledice krize iz leta 2008. Gre za kontinuirano krizo. Rekla je tudi, da je nekaj napredkov kar se od preteklosti, predvsem v makroekonomiji, vendar pa ti napredki ne spreminjajo, ne izboljšujejo življenja ljudi. Rekla pa je tudi nekaj še pomembnejšega v Afriki eh, je namreč grozovito gledati že to, kako se država na novo razdeljuje. Rekla je, oprostite, ampak enostavno sem obupana, ne vem, kaj naredim. In to je ponavadi trenutek, ki lahko prinese preobrat. Tale obup ki lahko vodi v preobrat. In tudi mi bi se morali zauzeti v to, da iz tega obupa zraste nekaj pozitivnega, da bo naša reakcija na to krizo, ki je posebej globoka ravno v manj razvitih državah, točno taka pozitivna. In zdaj še referenti, eh, vsak ima po pet minut, da odgovorite na vprašanja ali še kaj dodate, gospod. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi začel z anekdoto, če dopustite, ki se je začela še pred krizo, ko smo bili še v tem starem razvojnem modelu. Pogovarjam se, sem se z predsednikom, um, kjer je bila inflacija visoka, tiskalo se veliko denarja, veliko se je trošilo. Torej, tipični um, grehi držav, ki imajo premalo virov in preveč eh, izzivov. Razložil sem mu situacijo, bil je pameten človek, pokimal je, eh, pogledal me je in rekel, prav gospod Plent, poskrbeli bomo za to, makro, za te makro stvari, a imate mogoče traktorje za nas? Seveda sem ga zmedeno pogledal mi smo IMF, Mednarodni denarni sklad, mi dajemo denar. On pa, ne, ne, prosim, ne dajajte mi več denarja. Pokazal je na svojega sodelavca finančnega ministra in rekel, tale ga bo ukradel. Skratka, dajte nam nekaj, kar res rabimo, dajte nam traktorje. Mislim, da ta anekdota eh, pokaže, zelo dobro pokaže troje. Namreč, prvič, razvoj um, potrebuje makroekonomsko stabilnost države, ki te stabilnosti nimajo, eh, bodo potem odločale na drugih ravneh, drugi mehanizmi bojo odločali. Eh, skratka, hoteli bodo traktorje, če makroekonomsko eh, stališče ne bo trdno. Ni imelo smisla dajati denarja, dajati le bo treba resnično dobrino. In to je problem vlad. In sami so se tega pravzaprav dobro zavedali. Skratka, denar mečemo v koruptivni sistem in to ne bo sproduciralo traktorjev, kjer jih potrebujejo. Skratka, mednarodni razvojni odbor se je večkrat zelo trdo um, boleče naučil, uh, učil v 80-ih in 90-ih. Um, bili smo na poti makroekonomske stabilnosti, nismo pa um, dosegli zmanjšanja revščine. In potem se skupaj nima smisla. In pogledali smo tudi, kaj smo delali v 90-ih in se odločili, da bomo delali drugače, da bomo pogledali bolj v države, ki nam naj same povedajo, kaj bi rade naredile, kako one mislijo, da bodo zmanjšali revščino in potem jim bomo pomagali. In skupaj s tem, da znižujemo njihov dolg, eh, bi potem Eh, bi potem um, razvijali nove razvojne strategije za vse svet. Ampak morali smo slišati glasove, kot je glas gospe Traore. Ali smo jih slišali v popolnosti? Mislim, da še ne. Ali poznamo vse odgovore? Tudi ne. Ampak mislim, da smo začeli eh, z novim načinom, da poslušamo ljudje, ljudi, da poslušamo lokalne glasove, ki nam lahko pomagajo pri razvoju. To je, to je zelo pomembno. Res je pot, ki je počasna in še nimamo vseh odgovorov, ampak mislim, da je to odločilna točka preobrata, eh, kako bomo delovali od zdaj. Torej, makroekonomska stabilnost je, eh, je tista, ki jo na ta način ne bomo dosegli, kot smo jo hoteli. In zato mislim, da so debate, kot jih imamo danes, zelo dobre za to. Na svetu ni države, ki bi uspela močno znižati svojo stopno revščine brez rasti rast je potrebna, ni pa, uh, ni pa edina, ki je pomembna. Um, rast ni tista, ki dejansko nahrani ljudi, ki jih um, izobrazi. Je, eh, potrebne so makroekonomske številke in rast, ampak poleg tega še institucije, še strategije, ki to še podprejo. In to je seveda work in progress, tako da s tem moramo nadaljevati in več glasov, kot je ta od gospe Traore, ko slišimo, bolje za nas. Um, slišali smo tudi eno vprašanje v zvezi z višino naše pomoči. Žal nimam točnih uh, podatkov tukaj pred sabo, gospa predsednica, lahko jih uh, zagotovim kasneje, ampak procentualno uh, Eh, gre v afriške države precej manj denarja v primerjavi z tem, kar gre drugam. Vendar narava mednarodnega sklada denarnega kot institucije je naslednja. Eh, pomagati mora pri ravnovesju plačil, Eh, paziti moramo ravnovesje v celem svetu. V Afriki delujemo le v tolikor, kolikor državam pomagamo pri makroekonomskih neravnovesjih. To seveda ni dovolj. Da dosežemo v Afriki razvoj, je potrebno veliko, veliko denarja, dolgoročni cilji, investicija v človeške vire in v kapital. In IMF ni pravi za to. Naš denar je kratkoročen in je tudi zelo drag. Eh, odvisen je tudi od Evropske komisije in od Svetovne banke in tako naprej. Mi eh, bi radi um, zagotovili vsaj teh nič cela sedem odstotka, ki ga lahko damo državam, ampak ne moremo pa teh fon, um, fontov poviševati v nedogled. Včasih smo tudi kaj ustavili, včasih smo videli v državnih proračunih tako velike luknje, ki so eh, ogrozile vse um, razvojne strategije. Podariti moram, da je pomoč nižja od tiste pomoči, ki je bila obljubljena od mednarodne skupnosti, ampak stvari se bodo še poslabšale. In um, vsaj to moramo zagotoviti, da bodo razvojne eh, strategije tekle naprej. Mislim, da je um, pravilna odločitev to, da damo Afriki več denarja, več denarja za razvoj. Ampak treba je dobro premisliti, katere institucije so tiste, ki bodo dale denar, da bomo Afriki pomagali na pravi način. In IMF morda ni prava institucija za to. Pa še zadnji komentar, če dovolite. In sicer uh, ali je um, predsedstvo IMF-a demokratično ali je. Uh, dobro. Eh, v vrhu eh, G20 so bili glede tega eh, zelo striktni. Um, tudi glede distribucije glasovalnih glasov v IMF-u, uh, prosili so nas, uh, da naredimo reformo, da to spremenimo, prerasporedimo glasove. Hvala. Minutos, Gospa Traore, pet minut. Donc, uh... Zahvaljujem se vam za komentarje. Mislim, da smo danes v situaciji, ki je zelo resna, ki je kritična na svetovni ravni. In da se je prvi zgodilo, da tako na severu kot na jugu, vsi vemo, kako resna je ta kriza. Ta kriza izhaja iz koncentracije finančne, eh, ekonomske, medijatične, geopolitske moči na določenih poljih. To izhaja iz načela akumulacije brez konce in ta akumulacija pa je mogoča samo, če na drugi strani pride do revščine. Analiza je čisto neobjektivna. Tu obstaja teoretični deficit. Ta pravi, da je problem revno, eh, revščina. Revščina ni fataliteta. Afrika ni eh, revna. Afrika je žrtev svojega bogatstva. In pet stoletij smo prispevali k izgradni kapitalističnega eh, sistema. To je bilo trgovanje se sužnji, tako smo pomagali pri eh, kolonializaciji in tudi eh, izhod iz krize v bogatih državah bo šel preko Afrike. In zato ne želim, da. Eh, se smilimo, da se je naša usoda smili. Gre za to, da je treba spremeniti pogled na Afriko. Treba je nehati eh, se sočutjem do Afrike, kajti tudi naša napaka je, poleg eh, korupcije, imamo tudi problem, da že nekaj časa naši voditelji ne znajo voditi držav. Nikoli ne bo demokracije, dokler bo majhna država kot je moja, 12 milijonov eh, prebivalcev, dokler ima taka država 27 političnih strank. Vemo, eh, kaj je to. 270 strank je v Kongu in Evropa dobro ve, kaj to pomeni. Treba je zagotoviti strukturirano vizijo, upoštevajoč velike izzive sveta. To ti so ekonomski, socialni in ekološki. Afrika nima nobenega diskursa, niti vizije, kar zadeva te velike izzive. Sama sem bila v Združenih narodih in vem, zadnje desetletje, eh, leta 80-90, v teh letih smo imeli vse vrste vrhov za vse vrste stvari, pa nič se ni spremenilo. Socialni vrh, soc, eh, vrh žensk eh, in kaj smo naredili? Nič. Res mi je zelo žal. Vem, da so milenijski cilji taki, ki jih nikoli ne bi mogli doseči, zlasti ne sedaj s krizo. Tisto nekaj malega, kar sem naredila v svoji državi, to sem vam dolžna. Jaz nisem pesimistična. Tudi pravice nimam biti pesimistična. Borim se na terenu z mikroprojekti, Eh, ki naj bi bili pedagoške narave. Želela bi, da ljudje začno razmišljati na podlagi tega, kar znamo sami narediti. Kaj ti problem je? Vse te alternative, ki obstajajo, te, te pobude ne zanimajo nikoga. Zahod se zanima za to, koliko denarja dobiti, eh, naše elite se zanimajo, kako porazdeliti denar in tako imamo Eh, de, demokracijo s popustom, kot smo imeli tudi razvoj s popustom. Ni denar mednarodnega sklada tisti, ki je najpomembnejši, ampak je najpomembnejše to, da se naučijo afričani sami razmišljati, kaj hočemo in kako to doseči. Vse se naredi za to, da se nas deli. Vemo, odkot prihajajo sankcije, vemo, kako sankcije vplivajo in vemo, da nas naši voditelji sploh niso sposobni poslušati. To, kar jaz govorim, tukaj ne zanima moje vlade in ne bo imelo nobenega vpliva na izbire in odločitve moje države. In to eh, je tisto, kar je pomembno. Ljudje so prva sorovina, najpomembnejši resurs. Danes so zmagovalci drugje. Evropa, ki se barikadira, dobro ve, da bo morala iti v Afriko eh, po sorovine. Eh, Afrika pa ni samo mesto, kjer se najdejo sorovine, ampak je, je tudi kanta za smeti. Kajti naši otroci morajo demontirati računalnike, če želijo nove. Če bi videli vi, kakšne odpadke odlagajo v Afriki, bi videli, da gre za umor ne želim nikoga razjeziti s tem, nikoga rožaliti, želim povedati samo to, da ugotavljamo naslednje. Ko te dni gledam eh, to, to kar se je dogajalo v Nemčiji 20 eh, let po pacu, takrat sem bila mlajša, ampak zdaj si pravim naslednje. Zid je bil simbol. Materialno je sicer padel, fizično je padel, ampak v bistvu pa se je ta zid prestavil. In Afričani so tisti danes, ki jim ta zid preprečuje priti v Evropo. Evropa je svobodna, Evropa je demokratična in Evropa ne more razumeti tega problema. In ne more razumeti, da tega, kar, ni, kar evropejci niso želeli. Eh, ne morejo enostavno prenesti drugam. Tako afričani za manj trkajo na ta vrata. Ko naše ljudi povabijo v Bruselj in v New York, jim rečejo najbolj liberalizirajo svoja gospodarstva. Sporazum iz Kotonuja je sicer čisto dobra stvar, ampak me zanima, kaj bo ta sporazum prispeval k varovanju ranljivih skupin nimate odgovore na ta vprašanja. Ta vprašanja moramo odgovoriti na lokalni ravni. Želim povedati naslednje. Kriza je dramatična. Vidim, kaj se dogaja. Samomori so v Franciji in tako rečemo in vidimo, da je problem globalni in poskušajmo ta problem rešiti tudi na globalni ravni in bomo skupaj prišli iz te krize presentado Tani. Hvala lepa obema govorcama za dve zelo zanimivi prezentaciji. Hvala obema. Naslednja točka ima naslednja dva govorca. Profesor Šeldjerup iz Norveške z norveške šole za um, um, ekonomijo in pos, poslovno, poslovne šole. Upam, da ne bo govoril več kot 35 minut. Um, much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorim v imenu norveškega odbora, ki je proučeval um, davčne oaze in njihov vpliv na razvoj. Hoteli eh, smo. Eh, eh, hoteli smo nasle predstaviti naslednje tri točke, ki bi bile pomembne za um, države v razvoju. Uh, Eh, najprej vam razložil, kako delujejo eh, davčne oaze, da boste videli, v čem je problem. Preden nadaljujem, naš odbor je sestavljen iz ljudi iz javnega in zasebnega sektorja, ki se strinjajo o vsem, kar piše v tem poročilu. Prvič, najprej vam bom povedal številke. Odbor je ugotovil, da je denarni tok iz um, razvijajočih držav zrastel iz 641 na 940 milijard. To pomeni, da je to, um, da je to zmanjšalo denarni tok v revne države. In je, to je desetkrat več denarja, kot je denarna pomoč. Skratka, gre za veliko denarja v črni ekonomiji. Zvedeli smo, smo tudi, da bogati ljudje, torej tisti, ki imajo več kot milijon ameriških dolarjev, um, 20 odstotkov te številke je um, na strani vladajočega razreda. To pomeni, razočarajoče seveda, da so vladajoči, da, da so vladajoči m, mm, razredi tisti, ki obvladujejo tudi davke in jih ne plačujejo. Um, le 5% od tistega, kar dajo v davčnim oazam. Kaj je to? kar um, so davčne oaze. Um, v lokalnih um, podjetjih imajo visoko obdavčitev ali normalno in normalno regulacijo. Um, in tako omejujejo oziroma nimajo omejat, ome, omejitve ali pa so Eh, tele skrivne. Um, in poslovni koncepti so ti, da pridobijo prihodke od tujih vlagateljev. In če smo odkriti, je uh, zakonodaja um, tujih investitorjev um, vedno v škodo domačim če po, um, primerjamo um, te oaze z normalnimi državami. Normalne države imajo vse informacije, ki so potrebne, imajo mandatarja, imajo um, davčne knjige in to vse zapisano. Davčne oaze pa nič tega nimajo. Če greste v davčno oazo in hočete raziskati um, posle od nekoga, potem lahko ti enostavno uh, prenesejo sredstva v drugo davčno oazo in so rešeni. Um, zelo skeptični smo glede tega, kar pravijo države G20, glede reševanja tega problema. Strukture, ki vam jih zdaj razlagam, namreč um, ne se bojo nobenih javnih informacij in jih, um, in jih tudi ne bo mogoče izbrisati samo z izmenjavo informacij. To je Barack Obama, ko je kandidiral, je rekel, bila hiš, eh, da je to največja hiša na svetu ali pa uh, hiša ki eh, je največja davčna oaza. To je hiša, ki se nahaja na Kajmanskih otokih, kjer ima eh, več kot 12 tisoč držav svoj sedež. Um, nadzorujejo v glavnem um, različne pravne, um, pravna podjetja, ki imajo tam le poštne predale. V resnici pa se nahajajo v New Yorku, Londonu ali druga, drugih zahodnih državah. Uh, Eh, sedež pa imajo na Kajmanskih otokih, kar je za nje zelo lukrativno. In vprašanje je seveda, kje naj bodo te obdavčene, ki so zdaj obdavčene prav na Kajmanskih otokih. Britanski deviški otoki imajo 19 tisoč prebivalcev in 830 tisoč registriranih podjetij, ki naj bi bila vodena od tam. To seveda enostavno ni močno možno. Te, um, ta podjetja um, so seveda nekje na zahodu in niso, uh, ne upravljajo podjetij iz teh otokov. Skozi um, davčne oaze pa teče ogromno denar, ogromni denarni tokovi, ki pa niso obdavčeni. Če pa bi bili, potem bi pa transakcije enostavno izvedli mimo tega. Torej, govorimo o tem, ali lahko reformiramo to. In odgovor je, ne, ni možno, ker enostavno ni profitabilno. Tukaj imamo sedem um, oblik, kako bi lahko, um, kaj bi lahko ukrenili glede davčnih oas. Davčne oaze so varnejše za uh, kriminalce, zato ker lahko lažje skrijejo svoja sredstva. In um, zločin, ki ni odkrit, spodbuja nov zločin. In pogledajte točko šest. Um, v davčnih oazah um, so javne institucije zelo slabotne ravno zato, ker je javni sektor zelo šibek. Pa pogledamo še druge točke. Naš odbor meni, da um, davčne aze vplivajo na soverenost drugih držav. Prihodki se namreč morajo obdavčiti tam, kjer so bili uh, ustvarjeni. To je osnovni princip. Uh, in lastniki bi morali biti obdavčeni tam, kjer živijo. Vseh, v vseh tih poštnih nabiralnikih v davčnih oazah se nič ne dogaja. Podjetja, ki so, se nahajajo v drugih zahodnih državah, um, enostavno ne dajejo nobenih informacij o uh, svojih uh, um, podpodjetjih, ki pa imajo sedeže v davčnih oazah. In ravno zato, ker zakonodaja omogoča take zlorabe, uh, ni, um, ni mogo niso mogoče dobre raziskave stanja. In to je tudi, to marsikdo potem izkorišča, da, pod, zato, da podpisuje dogovore z revnimi državami ki potem v zameno za kapital dajo v velike davčne ugodnosti. Recimo e, v, of, of recimo v Libiji ali Indiji, kjer imajo velike davč, davčne olaj, olajšave. V Indijo, to je majhna država z milijonom ljudi in enostavno ni možno, ali se dogajajo lažni denarni tokovi, ali pa skratka davki se ne plačujejo v Indijo, kamor bi se morali in spet gre za davčno oazo. Prav tako slabo vplivajo na finančne trge. Sej kriza kaže, da eh, finančne institucije na ta način eh, in privatne na ta način skrivajo svoje dolgove. Prav tako pa vplivajo na samo trgovanje. Sej eh, investitorji ne morejo priti do pravih informacij, do pravih identitet. In potem pride tudi do, na finančnih trgih do visokih tveganj. Eh, ki vodijo v napačne posle. To so zelo dobro znani prijemi, ki jih ekonomisti dobro poznajo. Um, davčne oaze tudi um, zamajajo um, nacionalne uh, sisteme obdavčevanja. V državah v razvoju je kapital uh, najbolj, pomembna, uh, um, najbolj pomemben za obdavčitev. Tanzanija je država, kjer se 70 odstotkov eh, davkov pobere le od 286 držav. In kaj te države potem naredijo? Ali um, davčna stopnja pade, ali pa eh, se eh, zanašajo na tistih nekaj davčnih um, ukrepov, ki jih imajo in to seveda vpliva tudi na uvoz, na izvoz in vso trgovino. Eh, vplivajo tudi na eh, učinkovitost, saj lahko na ta način eh, zlahka izkoriščajo javne ustanove lahko uh, pretrgajo vezi um, in na ta način um, rezultat je spet oslab, uh, oslabitev um, davčnih prihodkov. Pa si pogledamo še makroekonomijo in demokracijo in tukaj se lahko navežem na tisto, kar so povedali predhodni govorniki. Eden od glavnih prispevkov tega je, da je institucionalna kakovost, torej kakovost institucij, eden najpomembnejših pogojev za gospodarsko rast. Govoril sem o različnih procesih, govorili smo o pravnih državah, o procesih demokratizacije in vemo, da izboljšanje kakovosti institucij lahko pripelje do sedemkratnega povečanja gospodarske rasti. Dačne oazi pa spodbudijo Eh, jemanje denarja iz običajnega sistem, sistema. In zaradi davčnih oaz tisti, ki vladajo, omogo, tistim, ki vladajo, omogočijo prenos finančnih sredstev iz socialnih sistemov. Torej, kako lahko spodbudimo krepitev institucij? Če krademo denar od davkoplačevalcev, to pomeni nala nalaganje v institucionalno kakovost. Eno od študij kaže, da nek diktator, ki je med 50 in 20 odstotkov jemal iz proračuna, je potem to pripeljalo do polo polovičnega dohodka na prebivalca. lahko si pogledamo tudi primer Švice. Gospod Sanari, ki je poročen bil s Penazir Puto, je prav tako izkoristil te možnosti 500 milijonov dolarjev v Indoneziji in to šlo za različne intervale. pa še nekaj primerov. Deževni gozdovi na Filipinih, na Indoneziji, na Maleziji so zagotavljali možnosti politikov, da se obogatijo, da si pregrabijo bogatstvo. Raziskave kažejo, da prihodki iz deževnih gozdov, da so prispevali k uničenju državnih inštitucij. Tudi v državah, ki imajo veliko naftnih nahajališč so postale manj demokratične in imajo manj možnosti za rast. Davčne oaze pa ne omogočajo samo kraja, kjer se lahko skrije denar in s tem zagotavljajo spodbude, da se zmanjša javna birokracija, ampak lahko, ampak lahko vpliva tudi na način vladanja v državi in sicer negativno. 27 držav je v podsaharski Afriki. Čase, ko so pridobile neodvisnost, jih je samo pet imelo predsedstva, ostale so bile parlamentarne demokracije. Vseh teh 27 držav je, ima zdaj predsedniške sisteme, razen tri, Mauricijus, Južna Afrika in Botswana. Obstaja dolg seznam predsednikov v teh državah, ki so kradli družbi. Nekaj imen je tukaj navedenih, ampak seznam bi bil lahko bistveno daljši. Zakaj torej spreminjajo ustave Gaben, Kruma in drugi? To pa je znani paradoks Zahoda. V povprečju sredstva vodijo k manjši rasti. Na levi strani imamo stopnje rasti, na desni pa izvoz naravnih virov in odstotek BDP-ja. Ko se pomikamo proti desni, vidimo, da te države, kljub temu, da so bogate z naravnimi viri, beležijo nizko rast. In to je paradoks bogatstva. Zato je ta krivulja oziroma črta usmerjena navzdol. Več virov, ko imamo, manjša je rast. Ampak v naši državi, za razliko od teh, na norveškem, je čisto drugače, prav nasprotno. Zakaj je tako? Kje leži odgovor na to vprašanje? Tukaj imamo dve regresijski liniji, ki kažejo, da države z dobrimi institucijami Na nje ta paradoks ne vpliva, nimajo negativne korelacije med rastjo in naravnimi viri. Države s slabimi institucijami pa imajo to negativno korelacijo. Pa še nekaj lahko opazimo tukaj. Države s dobrimi institucijami so vse parlamentarne demokracije. Zdi se torej, da predsedstva v eh, revnih državah nimajo sistemov kontrol in nadzora. In zato so revne države odlično prizorišče za davčne oaze in na ta način ne internalizirajo svojih kraj. In če ti diktatori, ti predsedniki ne bi spravljali denarja v davčne oaze, bi morali veliko tega denarja plačati v obliki davkov. Zahodni svet pa v bistvu podpira davčne oaze. Menijo, da bodo pogodbe o izmenjavi informacij rešile vse, ampak ne, te strukture bodo še vedno vzpostavljene in nič se ne bo dejansko spremenilo. Zato predlagamo, da bi začeli z mednarodno konvencijo o transparentnosti mednarodnih aktivnosti, ki bo načel te škodljive strukture. Potrebujemo tudi več orodi za to, da se zavre določanje cen na ravni multinacionalk. Registrirati moramo tista podjetja, ki dejansko spodbujajo in lajšajo registracije davčnih oaz. Multinacionalkam pa moramo reči, da lahko napolnijo svoje spletne strani z dobrimi socialnimi programi, samo, če bodo res plačevale davke in da pokažejo svojo družbeno odgovornost. Pokazati morajo tudi, kje imajo svoje poslovalnice in dokazati, koliko davkov plačujejo. Šele potem bomo lahko videli, ali so ukrepi, ki jih izvajamo, res uspešni naši razvojni agenciji smo rekli, da naj ne vlaga v davčne oaze in da naj pomagamo strani prihodkov v revnih državah. Naj zaključim s tem, da rečem, da naš norveški odbor meni, da ne moremo narediti koraka naprej v razvoju, če ne bomo pomagali državam v razvoju pri tem, da se znebijo parazitov, ki paralizirajo te revne države in ki jih zahodne države v bistvu podpirajo. Nekaj moramo narediti v zvezi s tem in menimo, da je to ena, naj, ena največjih uvir za gospodarsko rast. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev. Raymond Baker ima kot naslednji besedo iz globalne finančne integritete. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tomas Pogi, to je filozof na Univerzi Yale in pa Sanjay Reddy, ki je ekonomist na Barner Collegeu v ZDA, menita, da je približno 18 milijonov ljudi na leto mrtvih zaradi revščine oziroma povezan, eh, vzrokov povezanih za njo. Če je to vsaj približno točno. Potem v teh treh urah danes popovdne umre približno šest tisoč ljudi zaradi pomankanja oziroma razlogov, ki so povezani s pomankanjem. In zaradi tega moramo celotno gospodarsko enačbo za razvoj dati na mizo. Ravno tako si moramo pogledati finančno enačbo za razvoj. O tem moramo govoriti. Nimamo več tega luksuza, da bi lahko bili selektivni, da bi lahko izbirali eh, med tem, kaj želimo, eh, analizirati in česa ne. Eh, in če bomo imeli celotno to enačbo na mizi za razvoj, moramo vključiti tudi vse kapital, ki priteče v države v razvoju in vse kapital, ki eh, gre iz držav v razvoju in moramo potem upoštevati tisto, kar ostane v državi v razvoju. Zato potrebujemo odprtejši pogled na analiziranje teh vprašanj in to pa pomeni tudi nekaj novega v eh, agendi globalne politične ekonomije. Finančni, nezakoniti finančni tokovi so sedaj priznani kot ključni del celotne finančne enačbe za razvoj in to se je v zadnjih letih še povečalo. Norveška je tri konference organizirala leta 2007 2008 s podarkom na nezakonitih finančnih tokovih in na vplivu leteh na razvoj. Rezultat teh konferenc je bila delovna skupina o finančni integriteti in gospodarskem razvoju. Sedaj vsebuje 16 držav, nevladne ne organizacije so zastopane, kakor tudi fondacije in ta delovna skupina se ukvarja s povezavami med temi elementi. In eh, tudi Nemčija se ukvarja, Španija, ki bo kmalo predsedujoča EU, je tudi vključila ta vprašanja v svoj program dela. V Madridu smo se o tem pogovarjati. Potem je Svetovna banka septembra imela dvodnevno konferenco s podarkom na teh vprašanjih. In prejšnji mesec je bil v Istanbulu tudi sestanek, ki se je okvarjal z temi vprašanji. Ta vprašanja so sedaj irreverzibilna, so na mizi. In o tem smo govorili. In ta vprašanja so tudi bila del komunikejev G8 in G20. Vendar pa smo vseeno malo razočarani nad komunikejem eh, finančnih ministrov G20. Eh, ta komunike ne vsebuje obljub, ki eh, so bile že dane državam v razvoju. Mi na Zahodu smo odgovorni za to, ker smo ustvarili ta globalni sistem, ta š, eh, globalni sistem šatlov, ki ga je profesor opisan. Ta sistem sebuje davčne oaže, eh, potem eh, taj, tajne podatke, neprave organizacije, neprave fundacije in potem napačne cene v trgovini, zaradi česar gre potem še vedno več nelegalnega denarja preko eh, meja. Vse pa je to v rokah zahodnih držav, ki olajšujejo uh, gibanje denarja preko teh eh, finančnih sistemov v senci in tako denar pride v eh, njihova gospodarstva. Najpomembnejša eh, in najpopolnejša analiza je analiza profesorja Šelupa in njegove skupine. Če boste to poročilo prebrali, E, to je poročilo z naslovom davčni paradiži in razvoj dobite ga tudi na njegovi spletni strani torej če boste to poročilo prebrali boste razumeli ta proces in to je najboljše delo ki obravnava ta fenomen v našem programu analizirano obseg nelegalnih denarnih tokov iz držav v razvoju in sam sem ocenil da gre za 500 do 800 milijard dolarjev na leto ko smo GFI ustanovili, smo eh, želeli imeti bolj sofisticirano analizo in najeli smo ekonomista iz Svetovne banke. Ta človek je imel 32 let izkušenj in on se je odločil, da bo uporabil dve ekonomski formuli, ki sta že dolgo časa znani in to je rezidualna metoda Svetovne banke in pa Eh, trgovska statistika mednarodnega denarnega sklada. Ta dva modela uporabljajo ekonomisti že več let. Prvi pa smo ta dva modela uporabili za vse podatke, ki eh, so na razpolago iz držav članic. To so podatki o plačilni bilanci in o trgovini. Tako smo prišli do trilijona dolarjev na leto. To je denar, ki izgine iz eh, držav v razvoju preko globalnega finančnega sistema in vsta denar se preteče v naše zahodne ekonomije. In eh, Norveška je tudi ocenila te zneske. Menimo sicer, da je ta številka konzervativna in ne vključuje tiho tapljenja, ne vključuje napačnih cen oziroma nepravih cen za storitve in neopredmetenih sredstev, ravno tako ne vključuje eh, podatkov tistih držav, ki pre, predstavljajo eno tretjino BDP-ja Afrike. Kot je profesor povedal, če si pogledate te številke, trilijon dolarjev nezakonitega denarja iz DVR in če to primerjamo z zneski za pomoč 100 milijard dolarjev na leto, to je potem razmerje 10 do 1, se pravi e, za vsak dolar, ki ga tako široko grudno damo e, državam v razvoju, dobimo nazaj približno 10 dolarjev, ampak pod mizo. V 48 letih mojih izkušenj v državah v razvoju tega sem 15 let živel v Afriki, ampak nič nisem videl, kar bi tako škodilo državam v razvoju, kot pa ta masivni odtok nelegalnega denarja. Ti tokovi zmanjšajo rezerve, povečujejo eh, inflacijo, zmanjšujejo prihodke iz davka, izkrivljajo konkurenco in škodijo trgovini. In to, to je eh, eh, področje, ki je ločeno od okolja in drugih, ampak na gospodarskem področju je ta masivni otok denarja najbolj škodljiva stvar, ki se eh, dogaja državam v razvoju. In ta globalni finančni sistem, ta realnost je najbolj grdo poglavje v gospodarstvo od suženstva dalje. Vendar ta denar je tudi največji vir financiranja, ki je na razpolago za razvoj v eh, prihodnosti, v bližnji prihodnosti. Če bi četrtino ali pol tega denarja ali večino tega denarja lahko ujeli v narekovajih, bi povečali možnosti za države v razvoju za zmanjšanje revščine in za doseganje neke eh, trajnostne gospodarske reši. Kako zmanjšati te tokove? Koliko vem, se ta odbor pridružuje drugim v dveh drugih sestankih. Na teh sestankih boste o tem govorili. Govorili boste o procesih, kako dejansko zmanjšati te nelegalne denarne tokove iz DVR. Ne bom se spuščal v podrobnosti sedaj, ampak dve stvari. En cilj je zmanjšati. Cilj ni v celoti preprečiti. Pre, Eh, če bi hoteli te tokove eh, popolnoma odpraviti, bi to zahtevalo drakonske ukrepe zmanjšati. Ampak to bi bilo mogoče doseči z majhnim številom enostavnih korakov, ki bi si pa morali dosledno uporabljati. Zmanjšati ta fenomen ni nobena eh, atomska znanost, ampak je to stvar politične volje. Z veseljem ugotavljam, da Evropska unija vedno bolj razpravlja o tej temi in voditeljstvo na tem področju pa mora priti iz Evrope. In z eh, gospodom Lijem sem večkrat delal in imeli smo v njem kratkega, eh, krasnega, eh, z Eva Žoli, pardon, s katero še delujem dolgo časa, pa je prekrasna predsedujoča tega odbora mislim, da eh, naslednje, da lahko predstavim naslednjega govorca. To je gospod Pedro de Vasconcelos. Imate 15 minut, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, hvala za vaše vabilo. Veliko čast mi je, da sem tukaj. Nedavno, oziroma zdaj sem v delovni skupini, ki govori prav zdaj v, o nakazilih iz tujine v države izvora in o tokovih. V 15 minutah vam želim podati samo pregled nad tem pojavom in zaključke, se, do katerih zdaj prihajamo v časih krize in v povezavi z nakazili iz tujine in kakšni so napovedi za naprej. To je opredelitev nakazil v države izvora. V zadnjih desetih letih smo odkrili ta pojav in pred desetimi leti si ne bi mogli misliti, da bomo se tako zanimali za to stvar. Nakazila iz tujine so čisto človeškega značaja ampak zajema številne interese zasebnega sektorja, civilne družbe, podjetij. Gre za človeški vidik. Ampak vse te stvari, vse te vidike združuje denar. Dovolite, da vam pokažem ta zemljevid. To je zemljevid tokov nakazili iz tujine v države v razvoju. To je ocena iz leta 2006. Zdaj, leta 2009, no takrat je, bil, je šlo za približno 200 milijard, danes pa govorimo o približno dvakrat tolikšni številki. To so ocene Svetovne banke in njihovih študij. Čeprav ne moramo datančno oceniti točne količine teh nakazil. To so torej ocene. Ampak lahko rečemo, da gre za konzervativne ocene. Celo v časih krize presegamo 200 milijonov oziroma milijard. In zlasti gre za nakazila v države v razvoju. V večini teh držav vidimo, da ta pritok tujega kapitala predstavlja več kot katerakoli uradna pomoč in tuje naložbe. To še zlasti velja za Afriko. Tam nakazila iz tujine pošiljajo revni ljudje revnim ljudem in ti presegajo katerekoli denarne tokove. In to presega količino ODA in drugih naložb. Gre za ogromen odstotek BDP-ja. In še en vidik je zelo zanimiv v naših razvojnih pobudah. Namreč polovica tega denarja gre v podeželska območja v državah v razvoju in zato mednarodni sklad za kmetijski razvoj daje takšen pomen tem nakazilom. Gre za ogromno denarja, za zasebne tokove. V naslednjih petih letih naj bi se ti, uh, naj bi ti znašali kakšnih 200 milijard in ta denar bo šel v Afriko. Kakšen je vpliv torej teh nakazil? Glavno vprašanje, ki se tukaj pojavlja, so stroški. Pred desetimi leti nek revni migrant, ki je moral poslati 20 ali 200 dolarjev nazaj svoji družini, je plačal kakšnih 20 do 25 odstotkov za nakazilo. In to je plačeval vsak mesec pri vsakem nakazilu, ker ni mogel naenkrat poslati tisoč evrov ali tisoč dolarjev. Vsak mesec so pošiljali na koncu meseca te manjše zneske in druge izbire niso imeli. Zato so morali plačevati visoke stroške. Zato, da bi zagotovili podeželskim območjem Kenije ta denar, so morali plačati 20 do 25 odstotkov stroškov. Na podeželju v Keniji pa je danes strošek takih nakazil 5 odstotkov. Se pravi, ti stroški so se bistveno zmanjšali v zadnjih desetih letih. Nakazila lahko potekajo tudi preko mobilnih telefonov, preko računalnikov. Velik napredek je bil narejen v desetih letih in nekaj rešitev, ki se pojavlja danes bom nakaza, nakazal v nadaljevanju. Kakšen bo vpliv teh nakazil? To bo vplivalo na tokove in na stroške. Govoril sem o tokovih, ki so danes precej višji kot pred dvema letoma, ampak lahko bi bili, bila ta nakazila še višja. saj do nakazil prihaja zaradi migracij, zaradi preseljevanja, ekonomske migracije. Na milijone ljudi po vsem svetu se je moralo preseliti iz svojih držav in za seboj so pustili družine, ki jim potem nakazujejo denar. In ti ljudje, ki so emigrirali, pošiljajo svojim domačim, svojim družinam kar nekaj denarja in zato poskušajo živeti v Ameriki ali v Evropi na nižji ravni, z manjšimi stroški, samo zato, da lahko nakažejo denar. Ampak, če pride do zaustavitve toka nakazil, lahko številna gospodarstva v državah v razvoju propadejo. Zmanjševanje nakazil bi pomenilo, da bi se zmanjšala tudi potrošnja v državah v razvoju in to vpliva potem tudi na produktivnost v vsakdanjem življenju. Ti tokovi nakazil so zelo pomembni in močno vplivajo na gospodarstvo držav v razvoju. V Afriki, naprimer, 10 do 13 odstotkov je prišlo do 10 do 13 odstotnega zmanjšanja nakazil. V povprečju je prišlo do 6 do 7 odstotnega zmanjšanja nakazil iz tujine v države v razvoju. Odvisno je seveda od države do države, ampak lahko rečemo, da so centralne banke, ki so v tako slabem stanju v teh državah, zadržale sredstva in ta denar ni prišel do družin, ki jim je bil denar namenjen. Kakšne so napovedi za naprej? Imeli smo sestanek, no, ta sestanek pravkar poteka verjetno se ta trenutek zaključuje. In na eh, sestanku te delovne skupine govorijo o napovedih za naslednji dve leti. Pojavlja se veliko vprašanj. Verjetno se bodo nakazila iz tujine stabilizirale, veliko odvisno od menjalnih tečajev. In Večinoma menijo, da naj bi do leta 2011 nakazila ostala na ravni 6 odstotkov. To pa je seveda odvisno od migracijskih vzorcev. Ne pričakujemo večjega upada nakazil. Mislim, da smo to zaustavili. Ampak po potresni sunki, po krizi, če lahko tako temu rečemo, bodo še vplivali na nakazila. Začeti pa moramo s čisto novo razpravo v zvezi z nakazili. V številnih primerjih vidimo, da so nakazile iz tujine globalne narave in da gre tu bolj za človeški vidik globalizacije. Lahko govorimo o stroških in v zvezi s tem lahko najdemo načine, kako ti tokovi ne vplivajo na razvoj. Najprej moramo pogledati, česa ne smemo narediti in kako si ne smemo razlagati teh nakazil iz tujine. To ne sme postati nadomestilo za razvojne pomoči, saj gre tam za, razvo, za zasebne tokove. Številne države poskušajo reči, dobro, vse gre za 200 milijard, zakaj bi jim sploh eh, še zagotavljali kakšno pomoč. Ne, tukaj gre za zasebne tokove, ki se kanalizirajo po zasebnih um, poteh. To ni razvojni model za neko državo. To je realnost in tega ne smemo pozabiti. Nakazila imajo tako pozitivne kot negativne plati. Razumeti pa moramo, da je rezultat da je to rezultat nekih večjih dogodkov, kot so migracije. Tukaj vidimo prikaz ali ilustracijo tega, kar sem prav povedal. Rekl sem, da so nakazila dejavnik migracij. Ta, temu pojavu smo priča že dolgo. Ima veliko vzvodov in če jih zaustavimo, bo to vplivalo na recimo podeželska območja v severni Keniji in tudi na druga področja. In potem bo prišlo še do večjih migracij. Lokalne ekonomske aktivnosti so tiste, ki silijo ljudi k migracijam. Če države oziroma družine prejemajo nakazila, lahko zaustavimo migracijske tokove. Kje se to vse začne? Lahko rečemo, dobro, bolje bi bilo, da dovolimo več nakazil, se bo to vplivalo na lokalna območja. Če bi imeli nakazila v višini petih odstotkov, bi imeli še dodatni dve milijardi, ki grejo v to regijo. Kako lahko to naredimo? V Latinski Ameriki v zadnjih desetih letih smo videli, da je prišlo do tega. Potrebujemo pa več informacij. V zadnjih desetih letih smo videli, da nakazil ni 5 milijard, ampak 16 milijard. In vse to zato, ker so se izboljšale informacije o tokovih nakazil. S tem smo spodbudili tudi konkurenčnost teh trgov in migranti na obeh stranih so imeli koristi od tega. Ko to dosežemo, kaj lahko naredimo? Problem je v tem, da migranti nimajo veliko možnosti oziroma finančne opcije za milijone ljudi. Migranti imajo več možnosti v svojih denarnicah. Revni na podeželju pa tega teh možnosti nimajo, teh opcij ni, ampak porabijo ta denar, ki ga prejmejo z nakazili iz tujine za potrošnjo ali pa ga spravijo v nogavico. Manjka jim finančnih priložnosti. In lahko vidimo, da nakazila iz tujine so povezana z drugimi finančnimi storitvami, kot so mikrofinančne institucije. In sem lahko vključimo tudi finančno pismenost. Vsi ti vidiki so med seboj povezani. In vse to lahko spremeni globalno sliko. Kakšna pa so priporočila? Če si pogledamo naslednjo prosojnico, to so priporočila, ki so prišla neposredno iz globalnega foruma o nakazilih iz tujine. In to velja za Afriko, pa tudi za druge regije v razvoju po svetu. Zgodba je tudi tukaj enaka. Povečati je treba konkurenčnost, ki bo dramatično vplivala na stroške nakazili stojine. Treba je opolnomočiti tržne akterje. Govorimo o tem, koliko denarja gre preko nakazil iz stojine v državo v razvoju in omogočiti je treba tudi dostop do finančnih storitev. Omogočiti je treba tudi mikrofinančnim institucijam, da prejemajo ta nakazila. S tem bi povečali zmogljivost lokalnih gospodarskih aktivnosti. Treba je sprejeti nove tehnologije, tako kot sem omenil v Keniji danes. Naprimer mobilne telefone in kako lahko tudi razširimo dostop do finančnih storitev. Torej, nove tehnologije lahko pomenijo veliko tem ljudem. Na voljo pa moramo dati tudi več finančnih storitev na podeželju. To so tisti vzvodi, kjer lahko pripomoremo k temu, da bodo družine migrantov prijele nakazila, ki so jim namenjene in da bodo bolje izkoristile ta kapital. To so priporočila, s katerimi delujemo v okviru zakonodajnih forumov. In če dovolite, vam pokažem samo še zadnjo prosojnico. Več konkretnih podatkov o teh priporočilih boste našli na teh slednjih straneh. Vem, da mi je že zmanjkalo časa, tako da bom kar tukaj. V redu. Zdaj bi rad eh, podelil besedo članom odbora, da izrazijo svoje mnenja o zadnjih treh predstavitvah, ki smo jih lahko slišali. Gospod Marek. Mislim, že... um, Mislim, da smo bili priča zelo zanimivim predstavitvam o pranju denarja, davčnim oazam in podobnem. Lahko se le strinjam, da moramo imeti mednarodni posvet o tem, saj gre za globalni problem, tako kot pri podnebnih spremembah. Ne moremo jih rešiti na lokalni ravni. Davčne oaze moramo eliminirati v celoti. In tega ne moremo rešiti samo na primerih nekaterih držav. Um, mednarodno eh, bi se morali zmeniti, da ne bi bilo um, posebnih protekcij. To bi morali biti hitri postopki, um, ne pa da čakamo dolga leta. Tako da ne bo minila cela večnost, preden bodo ti dokumenti postali realnost. Morda bi lahko našli drug način, drugo pravno podlago v mednarodnem pravu, da bi lahko hitreje eh, dosegli uspehe. V velikih, eh, veliko državah se uporablja princip rezidence. Eh, to se tudi v Afriki uporablja. Torej, če si rezident v določeni državi, moraš davke plačati v 183 dnevih. In obvezan si plačati davke v državi, samo če si njen rezident vsaj pol leta. Če moraš biti v določeni državi 183 držav, eh, dni, vsaj 183 dni, potem to ne more biti le pošni nabiralnik. Moraš biti fizično tam, moraš eh, vsaj delno posle opravljati od tam, biti moraš prisoten. Ne more biti samo um, podjetje na papirju, ki nosi le tvoje ime. Menim, da je to eden izmed načinov, kako lahko zmanjšamo, če že ne izničimo problem davčnih oas. Če bi lahko uh, ta princip rezidenčnosti uh, uporabili širše, torej če bi podjetja morala vsaj pol leta resnično bivati v določenih državah, potem bi se same od sebe odrekale tem situacijam davčnih oaz. V Nigeriji imamo 300 milijard dolarjev, ki so prišle od eh, prodaje surovega olja. In vemo, da ta denar ni bil porabljen v Nigeriji, ampak je bil prenešen v druge države. Mislim, da rabimo preprosto rešitev, um, eh, ki pa bo učinkovita. Hvala lepa, gospa Žoli. Zdi se mi, da smo zelo redko imeli priložnost tako učinkovito ukrepati za razvoj, eh, kot imamo sedaj priložnost v zvezi z eh, fiskalnimi paradiži. V bistvu je to manjkajoči člen med eh, realnostjo, ki jo opisala gospa Traore, in pa izkoriščanjem sorovin. Bojem proti izsekavanju gozdov, vse to je povezano z obstojem davčnih paradižev. Vsi se boste spomnili primerov. Probo Kaula eh, na slonokoščeni eh, obali, kjer je prišlo do odlaganja toksičnih odpadkov. Gre za podjetje, ki je bilo registrirano v evropskem podjetju z fiskalnim režimom, ki ni zahteval eh, registrov, ki ni zahteval kontrol. Skratka, na ta način se je podjetje izognilo na zoro. Tukaj govorim o nizozemski žal obstoj teh eh, davčnih paradižev spodbuja izsekavanje gozdov, prelov, veliko manj prelova bi bilo, če te možnosti ne bi bilo. Če ne bi bilo možnosti pranja denarja, kar omogočajo davčni paradiži. Imam vprašanje za profesorja Šverdrupa. Šeldrupa, se opravičujem. Ali menite, da okrepi, ki jih predlaga OECD, lahko uredijo ta problem, problem, ki ga predstavljajo davčni paradiži za države v razvoju? Hvala lepa, gospa Žuli. Eh, tack så mycket. Och tack så väldigt mycket till alla talare. Det har varit en extrem... Hvala lepa. Hvala tudi vsem referentom. Lepo bi bilo, če bi tukaj bilo več članov našega odbora, če bi bili prisotni vsi. In želim si tudi to, da bi poročilo gospoda Šeldrpa lahko razdelili vsem uh, članom odbora. Mislim, da bi bilo um, to dobrodošlo za vse. Vsekakor smo jaz, ste jasno in uh, na zanimiv način pokazali, da že sam obstoj davčnih oaz vodi k temu, da so institucije v državah razvojah, v razvoju uh, obnašajo drugače, slabše, da to slabi njihovo delovanje in hkrati spodbuja um, manjšo integriteto. Um, tudi um, ne spodbuja ravno politične integritete, ne spodbuja demokracije. In kot je gospa Traore večkrat povdarila, leži korenina zla v Afriki danes, predvsem v korupciji politični voditelji, ki se enostavno ne zavedajo svoje odgovornosti, so na delu. In na ta način um, nekako um, svoje ljudi deprivirajo um, naravnih bogastev, ki jih te države premorejo. Gre za res vrtoglave vsote, o katerih smo govorili. denar, denarni tokovi naj bi tudi um, predvsem plavali iz teh držav v razvoju. V poročilu piše tudi, da več kot polovica tega denarja uh, odteka iz azijskih držav. Predvsej dosti 17 odstotkov iz Evrope in le 3 odstotke iz Afrike. Ali so to enaki odstotki, ki sta jih omenjala gospod Šeldrop in gospod Baker v svojih študijah? Skratka, zanima me, kakšni so različni deleži, odstotni deleži in zakaj so te številke za Afriko relativno nizke. Hvala lepa, Franciska Keller. Hvala lepa za vse te zanimive intervencije. Vprašanje imam za gospoda Šeldropa. Rekli ste, da je to, kar bi naj naredili, je, da pomagamo državam v razvoju eh, s tem, da eh, onemogočimo davčne oaze in um, jim pomagamo razviti učinkoviti sistem za pobiranje davkov. Ampak kako v praksi naj to naredimo, glede na to, da ste rekli tudi, da eh, kaže, da vsi skupaj le izkoriščajo davčne oaze. Skratka, kakšen je vaš predlog, kje naj začnemo? Hvala lepa. No, eh, Če ni nobenih drugih vprašanj članov odbora, potem bi um, besedo predal govorcem in jih um, spodbudil k temu, da pokomentirajo tudi eh, govore drugih govorcev in odgovorijo na vprašanja. Žal, mikrofon ni vključen. Hvala lepa za vsa ta vprašanja. Najprej na zahodu otroke učimo, da če bodo trdo delali, jim bo šlo dobro. Če eh, vzdržujemo davčne oaze, potem eh, bomo eh, vladajoče razrede obog, eh, revnih držav naučili, da bodo z krajo uspeli. Aktivnosti davčnih oaz mečejo slabo luč na vse nas. Davčne oaze ubijajo ljudi v državah v razvoju, se vodijo do nepravične porazdelitve sredstev, ne samo v revnih državah, tudi na Zahodu. In res ni um, nobena posebnost, da vidimo, da so ravno bogataši tisti, ki imajo od davčnih oaz največ, saj so oni lastniki kapitala in oni so lastniki vseh teh podjetij v davčnih oazah. To me vodi k vprašanju gospe Žoli, eh, kaj lahko naredi OECD na tem področju davčnih oaz. Moj odgovor je nič. Vsa Mm, ta merila namreč ne pridajo do e, korena težave. In sicer, da davčne, davčne oaze dejansko oslabujejo davčne sisteme drugih držav. Um, in povrhu vsega um, pa še omogočajo skrivanje podatkov. Tako da lahko skriješ tudi to, kar povrhu vsega še ukradeš. Uh, To me pa pripelje do naslednjega vprašanja. Predlagali smo, da bi um, revnim državam um, pomagali. To je seveda dobro in uh, tudi norveški odbor, ki smo ga slišali, pravi, da mora biti prva prioriteta ravno to, da ne smemo um, izničiti um, davčnih oas, ampak jih moramo postopoma uh, zmanjšati. Te nizke številke glede Afrike. Kot veste, Afrika je revna. Eh, kar se tiče podatkov, kar se tiče institucij, ki jih lahko eh, podajo. Eh, torej, ta številka realno ni tako mm, nizka in ta problem ne smemo podcenjevati v Afriki. Dejansko mora biti veliko večji, čeprav podatkov ni. Kar pa povdarjam je to, da če delamo nekaj, kar je v škodo drugim ljudem, bomo se morali s tem osebno soočiti in z davčnimi oazami vladajočim razredom pravimo, ne bo se vam treba soočati z posledicami. In enostavno jim dajemo denar in denar odteka tako, kot je prišel. Ampak moramo se zavedati, da, da ga večina odteka prav preko davčnih oaz. Če tega ne bomo ustavili, ne bo napredka. Hvala lepa. Dovolite mi komentar o vašem vprašanju, gospod Kašman. Skrbelo vas je, da bi pogajanja bila lahko predolga, če se bomo lotili tega problema, ampak zaradi tega posamezne države lahko še vedno ukrepajo, kot se jim zvi primerno. In 77. Eh, leta so Združene države sprejele zakon v tej smeri in potem je 20 let bilo treba za Evropo, da se je začela ukvarjati z istimi vprašanji. V ZDA so se bali, da bo to škodilo našemu gospodarstvu, da bomo zaradi tega postali nekonkurenčni po svetu. Ampak to se ni zgodilo. Zato obstaja ogromno priložnosti, da se države same soočijo s tem problemom. Norveška se ukvarja ne samo s konvencijo o transparentnosti, ampak se ukvarja tudi z vprašanjem, kaj narediti interno, da se eh, reši teh problemov problemov. potem vprašanje gospe žoli v zvezi z postopki in ukrepi oecd. oecd eh, poudarja pomen eh, sporazumov o izmenjavi davčnih podatkov med državami. Eh, mislim, da smo imeli 120 takih sporazumov doslej. Eh, 120 približno jih je bilo podpisani ali 200. Če si sedaj predstavljate 200 uprav, ki morajo izmenjati eh, podatke z 200 drugimi, govorimo o 40 tisoč takimi izmenjavami in ta proces OECD je brezkončen. Z OECD-em smo se o tem pogovarjali in mislim, da so njihovi uradniki sedaj to spoznali. Konec koncev je treba eh, iti dlje od bilateralnih eh, sporazumov o izmenjavi podatki. Treba je vzpostaviti avtomatični sistem za izmenjavo davčnih podatkov preko meja. Potem vprašanje, kaj je eh, največji razlog v Afriki in sicer, da je to korupcija. Govorimo o čezmejnih eh, tokovih, ne o tem, kaj ostane znotraj države, čezmejnih nelegalnih tokovih. Tu so procesi eh, kraje in pa podkupovanja. To je, ti pa predstavljajo samo tri odstotkov vseh eh, eh, tokov in 35 eh, odstotkov je pripisati kriminalnim dejanjem in preostali del pa je pripisati davčnim utajam. In eh, tako lahko pridem do tega, kar ste vi vprašali, gospa Keller. Vodilni, vodilne elite so tisti, ki imajo največ od davčnih paradižev. To je res, ampak moramo vedeti tudi, da multinacionalke še bolj uporabljajo davčne oaze. Multinacionalke so največje entitete, ki denar spravljajo v davčne otaje. Praktično vsaka multinacionalka to počne praktično vsak dan. To je postalo normalno v mednarodnem poslovanju, da se eh, manipulira z DDV-jem, z trošarinami, z carinami, zato da se izogne plačilo davkov. Zakaj govorimo o tem problemu? Ne samo zaradi tega, kar smo rekli samim državam v razvoju, da bi pomagali državam v razvoju, ampak če bomo rešili ta problem, bomo pomagali obem stranjem. Uh, v zvezi s to temo. Naj podprem afriško diasporo govorili smo o tem, kako kapital leti iz držav v razvoju, ampak moramo vedeti vse eno. Ko se to dogaja, pa istočasno afriška diaspora pošilja denar svojim dragim. In zato ta razprava o tem, da denar leti iz Afrike, mislim, da pri tem ne smemo pozabiti na to, da diaspora pošilja tudi denar domov. Dovolite mi v zvezi s nakazili. Včasih se pojavi vprašanje o pranju denarja. Ko človek ne pozna preveč tega problema, to je bilo že večkrat rečeno, zato jaz ponavljam, mogoče so nakazila in pranje denarja povezani. Ampak najhujši, najneprimernejši način pranja denarja bi bilo preko nakazil, zato ker bi bilo vključenih preveč ljudi, tisoče na eni in tisoče drugi. Kajti pri teh nakazilih gre za majhne vsote in za moderno tehnologijo je to še težje in glede na to, da je eh, razprava potekala tudi v tej smeri, želim povdariti, da v tem pogledu nakazila niso problematična. Torej, niso problematična, če govorimo o pranju denarja. Point, um, uh, Se strinjam z vami. Beg kapitala ni tisto, kar sproža nakazila nazaj domov nakazila izhajajo iz plač, ki jih dobijo ljudje, ki so šli v tujino in potem ti ljudje pošiljajo denar domov. Ampak največji eh, del tega pobeglega kapitala je stalni transfer. 80 do 90 odstotkov tega denarja nikoli ne pride več nazaj v državo izvora. Želela sem dodati samo eno stvar. Lahko bi po moje nekaj spremenili znotraj naših držav. In sicer bi lahko tatove goljufe odvračali od njihovega dejanja tako, da bi dali večji podarek žrtvam sistema, da bi dali večjo odgovornost. Eh, kaj ti človek ima občutek, da vse te informacije krožijo med tistimi, ki poznajo situacijo, ampak afriške ženske, ki eh, delajo od jutra do večera, če bi te ženske dejansko vedele vse, kaj se dogaja na teh registrih, potem bodo te ženske postale državne volivke. Trenutno je pa to volilna čreda, ki se jo uporabi eh, takrat, ko so volitve. In za malo denarja bodo volile za iste voditelje, ki, eh, ki, ki, ki se poslužujejo eh, teh ukrepov. In to, kar me moti, je to, da Evropa posveča pozornost samo tehniki, ali so volišča transparentna in tako naprej. Ampak danes je problem druge. Mladi, ženske eh, morajo začeti dobivati več informacij in eh, tako lahko čez pet let dobimo drugačno sliko, radikalna sprememba. Hvala lepa vsem sodelujočim za vse, za vse različna vprašanja, ki ste jih vnesli v debato. Hvala tudi vsem um, članom odbora, ki ste danes tukaj. Upam, da smo se o vprašanjih, uh, ki zadevajo vplive svetovne finančne in gospodarske krize na države v razvoju, um, uspeli dobro pogovoriti. Seveda bom ob um, naslednjem svojem predstavitvenem govoru upošteval tudi vse podatke, ki sem jih zvedel danes. Uh, in gospa Žuli, uh, predsedovanje smem prenesti ponovno na vas. Hvala lepa. Sedaj bomo šli naprej in bomo nadaljevali z razpravo o učinkih globalne finančne in gospodarske krize na države v razvoju. Poslušali bomo poročilo, ki ga je pripravil gospod Guerrero. Gospod Guerrero, imate besedo. La... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prvo, kar bi rad povedal o tem poročilu, um, Torej, kot že rečeno, bom ga predstavil tudi na našem naslednjem sestanku. Leta 2007 se je, kot vemo, začela gospodarska in finančna kriza in vplivi na realno gospodarstvo so bili eh, najbolj vidni šele leta 2008. In sicer so jih sprožili, je sprožila plas um, ehm, bankrot Lehman Brothers banke. Nekatere države so že skoraj izšle iz te krize. Vseeno pa lahko opazujemo še nekaj drugega. In sicer države v razvoju dejansko nimajo nič s to krizo, tudi niso razlog za to krizo, eh, ampak so to dejansko tiste, eh, ki pa vseeno najbolj trpijo zaradi krize. Drugič, tisto, kar je bila eh, v osnovi finančna kriza, Eh, in za katero smo lahko rekli, da, skoraj, da nima skoraj nič z državami z, v razvoju, um, saj niso tako močno vpete v mednarodni um, ekonomski sistem, se je pa vseeno v zadnjih letih pokazalo, da, gospodarski in social, da, ima, da je imela gospodarske in socialne in razvojne posledice za države v razvoju. Države v razvoju trpijo zaradi te krize, na več področjih. Imajo nižjo gospodarsko rast, imajo nižjo zaposljivost, ma, eh, padla je cena um, osnovnih surovin, um, padla je um, kupna moč in um, vse to nas vodi do zaključka, da je življenje v teh državah težje. Uh, prav tako pa trpijo zaradi protekcionističnih ukrepov razvitih držav. Vidimo, da lahko migranti domov pošiljajo manj denarja, eh, da je, več, eh, da je manj investicij na zunanjih trgov. Tudi države, ki zagotavljajo pomoč, eh, so vedno manj radodarne. Poleg tega na podlagi mednarodne krize lahko opazujemo različne reakcije, ki se tičejo um, razvojne pomoči. Ker je pač likvidnost manjša, je ta, je ta pomoč bila namenjena za razvite države. Veliko več pomoči je šlo v razvite države kot v države v razvoju. Skratka, nekatere države imajo krizo že za sabo, ampak države, ki so najmanj razvite, pa imajo še vedno zelo velike težave z posledicami krize. Za razviti svet, svet je eh, dolgoročno gledano vse skupaj le um, manjši incident, vendar pa za države v razvoju bodo lahko te posledice krize velika težava, saj se bojo izgubili leta in leta možnega razvoja, pa tudi to, kar so v zadnjih desetih letih mogoče dosegle, bo propadlo. Skratka, poročilo, ki ga pripravljam, ni le to, kaj se v teh državah dogaja, ampak eh, poskušam poudariti, kako nujno je, da komisija in svet nekaj ukreneta. Moj prispevek, eh, moje poročilo bi naj bil prispevek eh, tudi zato, da se bo lahko oglasil Evropski parlament in da bo Evropa hitreje reagirala v teh situacijah. Kajti zdaj rabimo prave odgovore, zdaj so problemi tukaj in leta 2010 se mora nekaj zgoditi. Pa še leta 2009 seveda. Ampak tega ne moremo predstavljati izolirano, torej ne moremo ukreniti samo nekaj, samo enega ukrepa. Potrebujemo vrsto ukrepov in vrsto eh, impulzov se strani sveta, strani komisije in strani držav, držav članic. Države članice morajo uh, ostati zavezane um, dajanju pomoči državam v razvoju do leta 2015 smo imeli ta cilj. Ne gre za to, ali bodo eh, te eh, pomoči, razvojne pomoči večje ali eh, slabše ali boljše, ampak ne sme jih biti manj, kot so države članice obljubile. Drugič, najpomembnejše točke um, razvojne pomoči so ravno pridobivanje nove, novih sredstev za razvojno pomoč te moramo poiskati. In v zadnjih mesecih smo veliko razmišljali o obdavčevanju eh, finančnih transakcij, naprimer. Ampak očitno eh, se, naj bi se eh, ti denari porabili samo za plačevanje provizij. Še zmeraj pa verjamemo, da bi lahko bil ta denar namenjen nečemu drugemu, torej razvojni pomoči. Eh, na ta način bi lahko bilo na razpolago veliko več denarja. Recimo Francija, Belgija, Avstrija, eh, Norveška, Japonska, Nemčija, Italija, Združeno kraljestvo, Španija. Vse te misli, eh, mislijo na to in, imajo, in so spostavile um, mislišča, kjer bi se um, lahko to tudi zgodilo. Hkrati moramo upoštevati tudi vprašanje podnebnih sprememb. Na tem področju potrebujemo nove davke, davek na CO2, um, davek na promet. To ne bo prineslo le več denarja, ampak bo hkrati pomagalo tudi boju proti podnebnim spremembam. Nemčija, naprimer, je sklenila, da bo to, kar bo dobila od davka na CO2, da bo to namenila razvojni pomoči. Španija bo začela pobirati uh, prostovoljni davek za um, begunce, naprimer. Velike države dobijo veliko denarja, um, veliko držav dobi eh, predvsej denarja od svojih migrantov in paziti moramo, da se to ne bo ustavilo uh, z kakimi povečanimi stroški ali kaj podobnega. Gre za to, da v naslednjih 50 letih še znižamo stroške nakazil. Potem potrebujemo nove programe za razvojno pomoč, ki bodo res nagovarjali države v razvoju. Eh, eko, eh, recimo equal trade, torej pravična trgovina. Eh, tam gre tudi za prometno infrastrukturo, ki je pomemben vidik gospodarskega razvoja. Danes dopoledne smo tudi že slišali, da če bomo dobro revidirali sporazum iz Kotonuja, bomo, um, bomo morali um, skleniti nove sporazume tudi z državami skupine APK, AKP. Norveška je dobra, dober primer, pa tudi Čile, Španija in Nemčija, eh, ki so um, spostavile um, krizne skupine eh, v ta namen. Prav tako mora biti Evropa eh, prva, ki se začne govoriti o multilateralizmu. Danes dopoledne smo slišali, da če bodo dobre vlade v eh, državah razvoju, bo tudi razvoj boljši, bo manj revščine in um, ve, vlade bojo bolj povezane z drugimi institucijami, ki lahko pripeljajo do razvoja. Skratka, denar mora ostati v državah v razvoju, ampak tudi, eh, biti mora tudi na varnem pri nacionalnih institucijah. Države v razvoju morajo spostaviti eh, eh, take državne institucije, ki bodo lahko spodbujale razvoj. Poleg tega moramo zagotoviti še nekaj. Naslednje leto, ko bomo revidirali milenijske cilje in ko bo, š, ko bo šlo predvsem za boj proti revščini, se moramo jasno odločiti, če bomo želeli milenijske cilje res doseči. Mm, za države v razvoju morajo doseči tudi to, kar smo danes že večkrat slišali. Ne gre namreč zato, da se bodo smilile sami sebe in tudi ni dovolj, da se nam smilijo. Gre zato, da tem državam omogočimo, da se bodo lahko razvijale mm, v skladu s svojimi lastnimi možnostmi. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če imate kakšno vprašanje, izvolite. Thank, thank you, hvala, gospa predsedujoča. In hvala kolegu za res učinkovito oceno. poročila, ki ga bo pripravil. Vplivi svetovne finančne in gospodarske krize na države v razvoju in na razvojno sodelovanje je res pomembno vprašanje. Vprašati se moramo, kaj bo parlament naredil v zvezi s tem. Pogosto se oziramo na druge in čakamo, da vidimo, kaj bodo oni naredili. Ampak če prije do ponavljanja, gre tukaj bolj za ponovno poudarjanje načel, ki jih moramo spoštovati. Vse države članice in vse države se morajo držati nič cele sedem odstotkov BDP-ja za razvoj. Toliko morajo namenjati za razvoj. Ponovno moramo poudariti svojo zavezo tisočletnim razvojnim ciljem, ki so dosegljivi. Pogledati pa si moramo tudi to, kaj lahko naredimo mi kot Evropska unija in kot posamezne države članice zato da se lotimo tudi stroškov nakazil iz tujine. Mislim, da je res prav nesramno, koliko dobička se ustvarja iz obdavčenja oziroma iz stroškov za ta nakazila. Tudi dodelevanje sredstev je pomembno. Ni dovolj samo to, da vemo, da nekatere države so bogate, nekatere niso, ampak gre za odstotno vrednost bruto nacionalnega prihodka in nekatere zakladnice, nekatere, nekateri proračuni držav morajo prevzeti zaveze. Tudi davek na transakcije moramo obravnavati. Nekatere progresivne države, tudi Španija in Združeno kraljestvo, imajo tak davek. Ampak vseeno ne smemo zgubiti izpred oči bistva razprave. Brez reforme bomo še naprej imeli davčne oaze in še naprej bo prihajalo do ilegalnih denarnih tokov in še več tokov bo izšlo oziroma ušlo v nadzoru. Tudi gospodarski partnerski sporazumi ali epe e morajo zagotoviti, da ne bo nobena država na slabšem, če bo podpisala to vrsten sporazum. In kolego iz Mednarodnega denarnega sklada naj rečem, res moramo sprijeti reformo Evropske investicijske banke, zato da bomo lahko razvojne projekte v državah v razvoju bolj učinkovito nadzorovali in spremljali. In še ena pripomba, ki ni mišljena ironično. Naša zunanja politika mora podpirati razvojne cilje in ne obratno. Hvala. Hvala lepa. Komisija, želite besedo? No, okay. Kot kaže ne. Potem mislim, da lahko predam besedo gospodu Gereru za zaključni komentar. Dobro, hvala. hvala lepa. Imam samo dva zaključna komentarja. Najprej za komisijo in potem za gospoda Kešmana. Upam, da ko bo tisto pravo poročilo pripravljeno, da bo komisija bolj dovzetna zan. Kot sem rekel prej, gre tukaj za glas parlamenta, ki poziva komisijo, da spreme ukrepe. To so naša prizadevanja za to, da se spopademo s posledicami svetovne finančne in gospodarske krize. V končni fazi ni parlament tisti, ki bo dodelil finančna sredstva za boj proti vplivom in posledicam gospodarske in finančne krize ko se bomo naslednji sestali v našem odboru, upam, da bo Evropska komisija že pripravljena, da vsaj sprejme nekatere naših prošen. Glede tega, kar je rekel gospod Kešmen, pa naslednje. Mogoče bi lahko samo rekel, da trenutno imamo majhne možnosti za ukrepanje. Lahko sprejmemo odločitve, ki jih bo verjetno težje sprejeti kasneje. Namreč takrat, ko, finančna, ko bo finančna in gospodarska kriza že mimo. Zdaj smo občutljivi in lahko se odzovemo na te posledice. V nekaj mesecih ali nekaj letih pa mogoče krize ne bo več in ne bomo več imeli možnosti delovanja, ker tega problema za države v razvoju ne bo več. Kot je rekel gospod Cashman, smo bili v zadnjih nekaj tednih priča zaskrbljujočim signalom od tistih, ki odločajo. Prvi tak zaskrbljujoč znak je, da je svet Ekofina, kjer je bil prisoten tudi gospod Brown, so obravnavali tudi obdavčanje finančnih transakcij. V bistvu tu ne gre za vir prihodka za pomoč državam v razvoju. Še en zaskrbljujoči znak pa je, da zdaj, ko se bliža konferenca v Köbenhavnu, se zdi, da se rešitve odmikajo še dlje. Z drugimi besedami, tisti, ki so. Tisti, ki morajo sprijeti zaveze v Kebenhavnu in porajajoče se gospodarstva ali gospodarstva v sponu, ki izpuščajo veliko toblogrednih vplivov v ozračje, niso pripravljeni prevzeti svojih zavez in gospodarskih stroškov. V našem odboru, odboru za razvoj, smo že večkrat pozvali razvite države, da podprejo države v razvoju pri spopadanju in soočanju z škodljivimi vplivi na okolje, ko gre za emisije in tako naprej, zato da bi ublažili okoljske vplive. Kot rečeno, zdaj imamo možnost za ukrepanje, zdaj je čas, da parlament, svet in komisija, vse inštitucije Evropske unije stopijo skupaj, ker obstaja potreba potem in imamo pobude na voljo za to. Hvala. Sedaj vam bom povedala, kakšne so bile odločitve sestanka koordinatorja danes do povdne. Imenovanje eh, poročevalca in poročevalcev v senci. Odločili smo se za poročilo na lasno pobudo v zvezi z mandatom. No, to je bilo po razpravi včeraj z predsednikom EIB. Skratka, bomo pripravili poročilo na lasno pobudo o dejavnosti EIB na področju pomoči razvoju za, v luči eh, srednjeročnega pregleda mandata te banke. Kar pa zadenja mnenje, tu je mnenje o eh, odpadkih za leto 2008. To bo pripravila skupina Evropske ljudske stranke. Potem mnenje za odbor AFED eh, o sporočilo komisije. EU, Ameriška, eh, EU, eh, Latinska Amerika in uh, o postopku komisije. Kar pa zadeva hearing komisarjev za sodelovanje in za razvojno pomoč, pripravljajo se hearingi za člane nove komisije, če bi odločitev bila sprejeta na izrednem Evropskem svetu, ki bo verjetno konec tega tedna. Glede na koledar, in upoštevajoč dejstvo, da bo na koncu tega meseca veliko naših članov v Angoliji, potem je datum za hearing komisarja za razvoj določen na 25. No-, eh, november v Štrasburgu med 20. in 23. uro. Pisni eh, vprašalnik za vse, torej konferenca predsednikov je odločala o eh, komisarjih in komisija naj bi prispevala s tem, da določi pet prioritetnih tem, o katerih naj bi eh, komisarji govorili v smislu zakonodajnih in nezakonodajnih pobud v naslednjem mandatu. Koordinatorji so se dogovorili o petih prioritetah, ki so te bom prebrala v angleščini, nismo imeli časa, da to prevedemo. Doseganje tisočletnih razvojnih ciljev do leta 2015 in izvajanje milenijske deklaracije zlasti določb o zavezi človekovim pravicam, pravni državi, kot tudi zagotavljanju vzgona in za razvoj tudi po letu 2015 na podlagi ocen, dosežkov in pomankljivosti preteklih sporazumov. Drugo, zagotoviti je treba, da se osredotočimo na zmanjšanje revščine, na trajnostno gospodarsko rast in socialno, socialni razvoj in da spodbuja tudi mednarodno upravljanje, ki upoštevanje tudi stališče in stanje držav v razvoju. To ne sme postati orodje za druge zunanje aktivnosti Evropske unije. Pri tem pa je treba upoštevati temeljna načela Evropske unije, pa tudi vrednote, kot so partnerstvo, lastništvo, spoštovanje človekovih pravic in pravna država. Tretjič. Usklajevanje evropskih politik, trgovinske, ribiške, kmetijske, s cili evropske razvojne politike na podlagi člena 208 pogodbe o delovanju Evropske unije. Obravnavanje vplivov podnebnih sprememb v državah v razvoju skupaj z humanitarno pomočjo in pripravljenostjo na nesreče. Boj proti posledicam gospodarske in finančne krize, financiranje razvoja, vključno z ODA in ne ODA finančnimi tokovi. In prav tako se treba boriti proti ilegalnim denarnim tokovom in korupciji. à l'échange de vues de ce matin sur le rapport de M. Mitchell. Po eh, izmenjavi mnenja o poročilu gospoda Mičela o srednjeročnem pregledu instrumenta DCE in po izmenjavi mnen o postopka s pregledom je drugi podpredsednik eh, našega odbora in koordinator skupine Jerži Deva predlagal, da se kot drugo prioriteto doda omembo spoštovanja eh, pristojnosti ki naj bi jo imel parlament v smislu demokratičnega pregleda. Ali se strinjate s tem predlogom? Gre za spremembo besedila v zadnji minuti. Meni se zdi, da to samo izboljšuje stvari. Hvala. Koordinatorji so tudi potrdili strukturo za organizacijo hearingov, ki upošteva naslednja načela. Uvod eh, imenovanega komisarja za koordinatorja, potem eh, porazdelitev med skupino, proporcionalna porazdelitev in potem eh, vprašanja za vsakega člana, potem sodelovanje drugih eh, odborov in na koncu zaključek no, nominiranega komisarja. Dnevni red za naslednji sestanek. Zabeležili smo predvsej prošen za besedo te prošnje so poslale tudi druge institucije, ki so aktivne na področju razvoja. Pravno mnenje, odločili smo se, da bomo formalno zaprosili pravno službo za mnenje o posledicah začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra v smislu varo varovanja pravice do pregleda Evropskega parlamenta nad izvajanjem zakonodajnih aktov se strani komisije. E, ta se pozna pod imenom komitologije. Potem študije, eh, naročili bomo študijo o možni reformi EIB, zato da bi te banke omogočili, da izboljša pogoje za kredite, ki jih daje državam v razvojom. Eh, službi za študije smo, eh, smo dali prošlo, da nam pove, koliko študij je že, koliko je že študij izvedenih. In potem hearing, 2010, eh, časovni okvir, sprejeli smo okvir za delegacije, ki jih nameravamo organizirati leta 2010, potem eh, sestank za asistente, kot odbor za razvoj bom, bomo sponzorirali informacijske sestanke, ki se organizirajo za asistente eh, in to ne velja samo za naš odbor, ampak velja tudi za druge odbore, kot sta AFET in INTE, torej tudi asistenti iz teh bodo lahko sodelovali. In 10. novembra bomo organizirali dan Evropskega parlamenta, tudi v tem primeru bomo mi sponzori tega dneva Evropskega parlamenta. <clears throat> We are now going to take the, the next point on the naslednja točka našega dnevnega reda. Nekateri posebni omejevalni ukrepi proti nekaterim fizičnim in pravnim osebam, subjektom in organom glede na razmere v Somaliji. Um, zdru, varnostni svet Združenih narodov je leta 2008 odločil, da bo sprejel dodatne sankcije uh, proti Somaliji. Danes bomo pa debatirali o implementaciji določenih delov eh, preko regulacij. Mm, na ta dosje bo pa močno vplivalo, ko bo vstopila v veljavo um, Lizbonska pogodba. Besedo predajam poročevalcu, da nam pove kakšno je stanje. Torej, gospod Filip, Filip Kazmarek ima besedo. Hvala lepa. Dovolite, da začnem z nekaj formalnimi vprašanji, ki so povezane s premembami zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Ne, začeti moram s tem, ker so to zelo pomembne spremembe, ki so pred nami. Uveljavitev Lizbonske pogodbe pomeni, da kar zadeva to uredbo, bomo morali predstaviti novo pravno podlago in sicer bo to člen 215 pogodbe. Situacija je nekoliko zapletena. Vemo namreč, da do 30. novembra svet ne bo mogel sprejeti te uredbe. To pa pomeni, da bo Evropska komisija morala predstaviti nov predlog, ki bo že zajel novo pravno podlago. Podobna situacija se lahko pojavi tudi v primeru poročila, ki se pripravlja na temo Zimbabveja. O tem bomo govorili v Strasburgu na našem naslednjem sestanku. Kakšna je torej težava s v zvezi s členom 215. Veliko krat rečemo, da Lizbonska pogodba daje nove pristojnosti Evropskemu parlamentu in tako je tudi v tem primeru. Ampak to je eden tistih redkih primerov, kjer je to ravno nasprotno. Vodilni odbor in naš kolega Strifler torej kolegica Štrifler ne bo mogla sprijeti tega poročila do 1. decembra, ker ne bo imela na voljo pravne podlage. Tu je treba upoštevati tudi dejstvo, da odgovorni odbor ne bo sprejel tega poročila, zato tudi mi ne moremo sprejeti mnenja o tem poročilu, ki ga ne bo, ki ne bo obstajalo. Ta postopek v okviru Lizbonske pogodbe pa ne pomeni, da se je treba posvetovati z Evropskim parlamentom. Mi seveda govorimo o različnih opcijah in razpravljamo o tem, kako naj bi razrešili ta problem. V odboru Libe se mi zdi, da poteka podobna razprava in da se tudi tam posvetujejo s pravno službo. Zato, da se ohrani vpliv Evropskega parlamenta in zato, da bi lahko še naprej izražali svoje mnenje, menim, da bi morali dati ustno vprašanje komisiji in to v obliki resolucije, ki jo bomo pripravili po razpravi. To bi bila odlična možnost za odgovorni odbor in za naš odbor, za to, da izražimo svoje mnenje. Tukaj pa moram vseeno dodati še nekaj. To bo le opcija. To posvetovanje ne bo zavezujoče. Komisiji se ne bo treba več posvetovati z Evropskim parlamentom na osnovi te nove pravne podlage. In to je argument, ki ga lahko uporabimo. Namreč lahko rečemo, da smo se o tej uredbi začeli pogovarjati že v času, ko je bila v veljavi pogodba iz Nice in da bi vsaj zato moralo priti do posvetovanja, tudi če ni zavezujoče. Zato je Libe odbor dal predlog, da se novembra poda ustno vprašanje komisije. Mi pa mislim, da bi morali podpreti to idejo. Zdaj pa glede vsebine. Sankcije so zelo pomembne za naš odbor. O tem vprašanju smo govorili že večkrat. To je pomembno vprašanje ne samo za nas, ampak za vse poslance, za cel parlament. Tu gre namreč za vprašanje, v kakšni meri se lahko učinkovito uporabijo sankcije proti tistim režimom in sistemom, kjer res prihaja do potrebe po teh sankcijah. Ena od teh držav je Somalija. Zimbabve je pa še en tak primer. Tukaj pa situacija ni preprosta. Varnostni svet Združenih narodov ni pripravil seznam posameznikov, ki, na katere bi se te sankcije nanašale. Zato ne vemo, kateri posamezniki bi bili zajeti s temi sankcijami. Samo, poznamo samo vrste posameznikov in institucij, ki bi jih te sankcije zajele. Nekajkrat smo to danes že omenili. Tu gre za ljudi, ki, so, ki predstavljajo nevarnost za varnost. To so ljudje, ki so kršili embargo na prodajo orožja in tudi ljudje, ki jih je omenil gospod Guerrero. To so ljudje, ki so onemogočili zagotavljanje humanitarne pomoči. Te usmerjene sankcije bi imele za posledico zamrznitev finančnih sredstev, neizdajanje vizumov in to je povezano tudi s finančnimi temami, ki smo jih malo prej obravnavali. Ta zadnja sankcija pa spada le v pristojnost Evropskih skupnosti. In te sankcije, o teh sankcijah se je treba posvetovati z Evropskim parlamentom. Obstaja nekaj pomislekov glede splošnih sankcij, Ampak v Evropskem parlamentu obstaja konsens, da tako usmerjene sankcije proti posameznikom uživajo splošno podporo. V tem primeru, torej v primeru Somalije, mislim, da moramo podpreti usmerjene sankcije, razen če ni možno identificirati teh ljudi, teh posameznikov. Mogoče ima Evropska komisija na voljo nekaj več informacij v zvezi z delom, ki ga je opravil Varnostni svet Združenih narodov, glede ljudi, na katere naj bi se nanašale te sankcije. Predlogi sprememb pa se nanašajo na dve pomembni vprašanji. Po eni strani gre tu za učinkovitost, o tem smo že večkrat govorili, in če želimo učinkovite sankcije, se moramo odločiti za boljšo oceno in pogostejšo oceno tovrstnih sankcij. Poleg tega pa se moramo odločiti tudi za oceno, ki se izvaja neodvisno. Neodvisni strokovnjaki se lahko imenujejo v Evropskem parlamentu in dostop do tega naj bi imeli vsi poslanci. Drugo vprašanje, ki se ga moram dotakniti, pa je, da moramo biti pazljivi. Pozorni moramo biti, da ne bomo kršili standardov človekovih pravic, In ne smemo pozabiti, da celo tisti, ki, na katere se sankcije nanašajo, uživajo določene pravice. Vedeti moramo, da se lahko znajdejo na seznamu ljudje, ki, na katere se bodo nanašale sankcije, ampak minimalne človekove pravice oziroma temeljne človekove pravice moramo vseeno zagotoviti. To je pomemben element. Še eno vprašanje bi želel izpostaviti. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da v procesu umikanja ljudi z tega seznama sankcioniranih ljudi, tudi tukaj je treba obvestiti parlament in to redno obveščanje je nujno. Gre za vključevanje ljudi na ta seznam in za umik ljudi z tega seznama. Parlament mora biti vsekakor obveščen. Hvala. Merci. Hvala lepa. Ali bi nam komisija povedala, kako ona vidi to situacijo, kakšna je njena pravna analiza? Potem pa bi mogoče lahko spregovorili nekaj besed o tem, kaj se je zgodilo v varnostnem svetu v zvezi s temi sankcijami. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Jaz delam v Generalnem direktoratu za zunanje zadeve Evropske komisije. Ta predlog smo pripravili po rezoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov. Ta je bila sprejeta skoraj pred enim letom. In tedaj, ko smo to pisali, še ni bilo znano, ali bo podpisana eh, Lizbonska pogodba, ali jo bodo podpisale vse države članice ali ne. Sedaj pa smo res v položaju, ko se moramo vprašati, kakšni bodo naslednji koraki, kako naj ažuriramo osnutek besedila sveta. In kar zadeva komisijo, vam lahko povem, da je edina primerna pravna podlaga člen dvo, eh, dva, 215. To velja za predloge za eh, Somalijo in Zimbabve, pa tudi za predloge, ki se nanašajo na sankcije proti Al-Kaidi in Talibanom. O tem je odbor Libe razpravljal prejšnji teden. Če ste to imeli v mislih, ko ste rekli pravna analiza, naj vam povem, komisija meni, da je člen 215 ustrezna pravna podlaga po pogodbi o delovanju Evropske unije. In ta nadomešča pravno podlago, ki je bila predlagana, to je bil člen 215. 6301 in 6308 pogodbe EC. Če bi se to izkazalo v praksi problematično, tega vam še ne morem povedati. Lahko vam rečem, da bo v veliki meri eh, to odvisno tudi od parlamenta. Člen 215 namreč določa, da mora eh, biti skupni predlog eh, visokega predstavnika in pa komisije. To je nekaj novega v pogodbi, vsaj kolikor jaz vem. Trenutna pravila tega ne vsebujejo in tudi ni ekvivalenta v nobenem drugem členu Lizbonske pogodbe. S vašim dovoljenjem bi se želel odzvati tudi na pripombo poročevalca o tem, da potrebujemo oceno. Po moje je pomembno, da vemo, in da imamo pred očmi, da rezolucije Združenih eh, narodov, ki slonijo na sedmen poglavju listine Združenih držav, eh, pardon, Združenih narodov. In zato je sam varnostni svet tisti, ki se odloča o Eh, tem ali bo ukrep ostal ali bo spremenjen in rezolucija predvideva, da je to treba narediti po enem letu. Se pravi, mo, v New Yorku morajo že o tem potekati razprave. Če pa bo sama EU izvajala sankcije avtonomno, potem pa je določena možnost za oceno se strani EU, ampak glede na to, da so te sankcije zavezojoče po mednarodnem pravu, ni najbolj primerno, da govorimo o eh, predlogu ocene za Somalijo. Še zadnja pripomba. Mislimo, da ni nobenega seznama oseb oziroma entitet, eh, za katere naj bi bile namenjene te sankcije. Mislimo, da takega seznama v New Yorku ni. Če bo pa jutri tak seznam, potem pa moram priznati, da eh, Evropska unija ne bo mogla tega uporabljati v praksi, kajti nimamo uredbe za to. Morali bi imeti nov zakonodajni akt za kaj takega in ni izključeno, da bo varnostni svet počakal, da bo Evropska unija pripravljena in da bo šele potem varnostni svet dal seznam. Če želite pa prej videti ta seznam, pa se otegne zgoditi, da bo to potem otežilo življenje našim državam članicam, zato ker še nimamo ustrezne zakonodaje. Hvala. gospod cashman imate besedo hvala gospa predsedujoča čisto na kratko govorim v imenu skupine socialistov in veselim se tesnega sodelovanja s poročevalcem. Slišal sem, kaj je povedal v zvezi z novo pravno podlago, ampak menim, da vse spremembe povezane z novo pravno podlago bodo narejene v obliki omnibusa. Uh, ki ga bo predstavila komisija. Se pravi, vse spremembe bodo vnešene v dokument. Ne strinjam pa se s poročevalcem v tem, da ne bi smeli sprejeti tega pred 1. decembrom. Razlog je preprost. Tudi, če prihaja do spremembe v pravni podlagi, lahko do takrat naš odbor izjavi, kakšni so politični nameni in lahko pove, da lahko pripomore k temu, da se bo naše mnenje upoštevalo. Jaz sem eden tistih, ki pravi, da uredba, ki se revidira, naj bi spadala pod pravno podlago pogodbe o delovanju Evropske unije in ne morem sprejeti pravne podlage pogodbe iz Nice. Mislim, da moramo sprejeti spremembe, nove pogodbe in to kar čim bolje izkoristiti za parlament. Zato menim, da moramo sprejeti svoje stališče, tudi če se potem ne bo sprejet, sprejelo na plenarnem zasedanju. Zdi se mi celo malo smešno, da govorimo o visokem predstavniku ali high representative. To skoraj pomeni, da imamo tudi low representative ali se pravi nizkega predstavnika ali srednjega predstavnika. Mislim, da bi morali govoriti o predstavniku za zunanje zadeve. Znebimo se te terminologije visoki, nizki in srednji predstavnik. To nima smisla. Mislimo, da lahko ta predstavnik sodeluje z vsemi v okviru poglavja 7. Ukrepi iz poglavja 7 so zavezujoči. Prav zato moramo podpreti predlog spremembe poročevalca številka 1, kajti če ga pozorno preberemo, pravi, da mora komisija preučiti in oceniti izvajanje te uredbe. In prav to je tisto, kar pričakujemo od komisije vse čas. Ocena izvajanje, ali je prišlo do pravega prenosa v nacionalno zakonodajo oziroma v prakso in ali je izvajanje v redu. Poročevalca sprašujem še naslednje. Ali nismo mogoče malo preveč optimistični pri tem, da zahtevamo oceno na letni ravni? Mogoče bi bilo bolje, da bi to naredili vsake dve leti, zato da ne bodo zahteve pretežke oziroma preobremenjujoče za komisijo in njeno osebje. Vzel si s predlogom spremembe 2, ki dodaja 11. Člen, 11. člen, tretji odstavek in pravi, da naj bi komisija spremljala vsak korak postopka, vključno s končno odločitvijo. Vsak korak postopka, to se mi zdi malo problematično. Končno odločitev ja, ampak ali je praktično, da spremljamo prav vsak korak postopka? Praktični moramo ostati in potem bomo lahko ocenili, ali gre za učinkovite ukrepe ali ne. Hvala. Gospa Štifler, želela sem eh, se samo zahvaliti gospodu poročevalcu. Strinjam se s predlogi in tudi z amantmajem. Roki so pa dosti prekratki. In zato sem za oralno vprašanje z rezolucijo, tako kot je to predlagano. Poleg tega, to, to bi e, bilo tudi stališče gospoda Mišela v zvezi z Zimbabvejem in e, ga podpiram v tej točki. So, Dobro, hvala. V zvezi s postopkom pa naslednje. Dovolite naslednji predlog. Odbor Libe bo sprejel končno odločitev o postopku jutri. Mi pa moramo načrtovati za dva različna primera. V neverjetnem primeru, da se bo Libe odločil, da sprejme poročilo do konca novembra, lahko ohranimo to časovnico in glasujemo 23. novembra o tem poročilu. V tem primeru je rok za predloge sprememb jutri, 11. november, ob 6.30. Če pa se bo Libe odločil za ustno vprašanje v obliki resolucije, kar se bo nanašalo tako na Somalijo in na Zimbabve, bo angliška različica osnutka, oziroma angliška različica osnutka mnenja, o Zimbabveju je že bila razdeljena. V tem primeru mislim, da bi morali podpreti Libe. Naš problem pa je čas. Libe bo glasoval o ustnem vprašanju 12. novembra, torej ta četrtek. Zato menim, da bi bilo skoraj nemogoče, da bi formalno pridružili naš odbor k temu ustemu vprašanju. Ampak predlagam, da formalno predložimo naše vprašanje odboru Libe do jutri zvečer. Glede na to, da o teh mnenjih odbor še ni glasoval, bi zraven dodali še pismo z dodatno razlago o pomislekih, ki smo jih danes izpostavili. Pismo bi lahko pripravili koordinatorji v okviru pisnega postopka in lahko bi izpostavili pomisleke odbora Deve, in tako bi zagotovili, da se upoštevajo tudi pri oblikovanju ustnega vprašanja in pripravi resolucije. Se strinjate s tem predlogom? Dobro, hvala. Potem pa bomo temu ustrezno ravnali v nadaljevanju. Hvala. Yes. And, um, so the, the to... Še končno misija odbora zadeve v Bangladeš. To bomo obravnavali na naslednjem sestanku, zato ker je gospod eh, Deva na drugem sestanku. Ali ima kdo še kaj drugega za izpostaviti? Ja, imamo. Gospa Levin. Ja, tak sem rekel. Jaz skulle bara vilja... Just... Eh, torej, eh, to bom opravila kar v švedščini hotela sem, ker pač v našem, uh, sem pač v našem odboru govorila veliko o ribištvu in o sporaz ribiških sporazumih z tretjim svetom, svetom in razvojno politiko. Um, prvega eh, nov novembra sem imela uh, 1. decembra sem organizirala zajtrk v parlamentu, to je bilo v švedski organizaciji za ohranjanje eh, narave, kjer smo tudi predstavili poročilo, kako um, naj. Um, kako naj uredbe uredimo, da bodo tudi v skladu z našo politiko. Tako da vabljeni. Uh, Hvala lepa, torej, da ste prišli danes sem. Naslednji sestanek bo v Strasburu v ponedeljek 23. novembra od 19. do 20.30 in pa v sredo 25. novembra od 20. do 23. ure. V Bruslju se bomo spet sestali v četrtek 10. decembra med 9. in 12.30.